Diamo inizio. Začnimo. Benvenuti a tutti. Dajem dobrodošljico vsem, s tem začenjamo današnjo sejo našega odbora. Najprej naj povem, da bo prišlo do manjše spremembe dnevnega reda. Če se oglašate, predlagam, da obravnavamo točki 6 in 7 pred točko 5. To nam bo omogočilo, da a, razvijamo a, e, tudi izmenjavo mnen z direktorjem DG Agri, gospod Mögele, tudi o proračunu po leta 2013. Gospod Mögele bo tudi prisoten pri razpravi o poročilu gospoda Desa in torej, če ni drugih pripomb, bi tako spremenili dnevni red in ga tudi potrdili. V redu. Sprejetje dnevnega reda seja 25. 26. januarja in 1. februarja 2011. Ukolikor ni pripomba, ne bo pripomb pred zaključkom seje, tudi za, bo uh, veljal za sprijet tudi uh, zapisnik tiste seje. Današnja seja bo, uh, bo tudi uh, <clears throat> se bo tudi prenašala prek interneta in naj vas, po, naj vas obvestim, da eh, komisar Ciolos bo pri nas eh, na seji odbora 15. marca, zato da bo predstavil svoj delovni zakonodajni delovni program za leto 2012. Daci Anciolos bo v našem odboru 15. marca, zato da nam predstavi e, tudi delovni program e, Evropske komisije za leto 2012. Povabili smo tudi komisarja Dalija, ki je komisar za e, zdravje in ki bo prisoten na našem odboru 12. aprila. Torej, zapišimo si ta dva datuma, 15. marca, komisar Ciolos, 12. 1. aprila pa komisar John Daly. V redu, zdaj pa prehajamo k točki 4. Vsi imate eh, eh pri sebi eh, svojo gla, eh, glasov, glasovalno kartico. Go, eh, glasovali bomo o poročilu Evropa, prva svetovna turistična destinacija na okviru Evropske turistične eh, politike. Pripravljalec mnenja je gospod Nikolisku eh, in pristojni odbor je, pri, je odbor TRAN. Tukaj gre za sprijetje osnutka mnenja. Eh, vloženih je bilo 35 predlogov sprememb. Eh, Eh, če poročevalec oziroma pripravljalec mnenja želi prevzeti besedo, potem bom najprej predal besedo gospodu Nikolesku, na to pa bomo prešli k glasovanju. Izvoli. Nu vreau uh, decât să mulțumesc colegilor care au... Hvala lepa, predsednik. Želim se zahvaliti kolegom, ki so uložili predloge sprememb. Vsi so koristni in konstruktivni. Zaradi tega sem priporočil kolegom naj glasujo za te predloge sprememb in tudi uh, na tak način bomo im oblikovali kvalitativno, torej kakovostno mnenje in mislim, da pristojni odbor, se pravi odbor za prevoz bo upošteval naše mnenje. Hvala lepa. Bene, grazie. Hvala lepa, zahvaljujem se podpredsedniku Nikolesku. Nikoleskuju. Zdaj pa, če ste vsi pripravljeni, bomo začeli z glasovanjem. Pripravljeni ste, imate glasovalno kartico, ki ste jo že. Uh, ustavili v napravico, začeli bomo s točko ena. Glasujemo o predlogu spremembe številka ena. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. vas nisem opazil. Gospod predsednik, ampak um, brez glasov socialistov ta predlog spremembe bi bil sprejet brez težav. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe številka 2. Glasujemo um, amandma Donten. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o točki 3 glasujemo o točki 3. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5. Glasujemo. Glasujemo o predlogu spremembe 5. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo sedaj o predlogu spremembe 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo zdaj o sedem. Glasujemo, prosim, Gutierrez in ostali. Sedem. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj prehajamo k predlogu devet. Glasujemo o predlogu spremembe devet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 10. Glasujemo o 10. Konec glasovanja. Predlog spremembe 10 sprejet. Predla predlog spremembe 11. Glasujemo 11. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 13. Glasujemo o predlogu spremembe 13. Konec glasovanja. Sprejet. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 14 glasujemo o predlogu 14. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 15. Zdaj glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 16. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo k predlogu spremembe 17. Glasujemo. Skota in ostali. Glasujemo torej o 17. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu 18. Glasujemo torej. Konec glasovanja o 18. Sprejeto. 19. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 19. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Sprejeto. 21. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 21. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Um, glasujemo zdaj o predlogu spremembe 22. Chiusa la votazione sul 22. Approvato. Emendamento 23. Predlog spremembe 23. Glasujemo. Vse lahko da če rečem 23. Konec glasovanja. Sprejeto. 24. Predlog spremembe 24. Glasujemo zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 25. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 26, začetek glasovanja. Glasujemo o predlogu 26, konec glasovanja. Sprejeto 27. <clears throat> Glasujemo o predlogu spremembe 27. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28. Predlog spremembe 28 začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto. 29. V dveh delih. Predlog spremlja 29. prvi del, začetek glasovanja. Predlog spremembe 29. prvi del, konec glasovanja. Yes, prejet prvi del, zdaj pa glasujemo o drugem delu 29. predloga spremembe. Začetek glasovanja, drugi del, konec glasovanja v drugem delu. Sprejeto. 30. Predlog spremembe 30. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe številka 30. Konec glasovanja sprejeto. Zdaj pa bomo glasovali o predlogu spremembe 31. Predlog spremembe 31, začetek glasovanja. Glasujemo o predlogu 31, konec glasovanja, zavrnjeno. Zdaj pa bomo prešli k predlogu 32. Glasujemo, konec glasovanja. Konec glasovanja sprejeto. Za en glas. Zdaj pa bomo glasovali o predlogu 33, začetek glasovanja o predlogu spremembe 33. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo k predlogu 34. Ne pravi predsednik. To je brezpredmetno, torej prehajamo k predlogu 35 začetek glasovanja. Konec glasovanja v predlogu 35. Zdaj pa, kolegice in kolegi, bomo glasovali o uh, celotnem besedilu, tako kot je bilo spremenjeno. Začetek glasovanja. Konec. Uh, glasovanja. Sprejeto. Čestitamo podpredsedniku Nikolesku. V redu potem nadaljujemo in sicer prehajamo takoj k naslednji točki oziroma k točki šest, torej k informacijam komisije o razmerah na trgu sladkorja v Evropski uniji in na svetovnem trgu. Dajem dobrodošljico še enkrat v dorani eh, generalnemu eh, direktorju pri generalnemu direktoratu za kmetijstvo, eh, ki nas bo seznanil z razmerami na trgu sladkorja, ki ga trenutno zaznamuje močno neravnovesje. Veste, da cene presegajo tisoč dolarjev dolarjev na tono. Tako kot veste, upravni odbor, ki je odgovoren za ureditev trga, je v četrtek sklenil na predlog Evropske komisije, da se odpove dodatnemu pobiranju 500 evrov na tono in da to mero določi na nič za količino 500 tisoč ton sladkorja izven kvot in za 26 tisoč ton izoglukoze in da tudi po oblasti uvoz oziroma da dovoli uvoz v Evropsko unijo na podlagi sistema zmiranja ponudb. Sedaj eh, direktor Hulgard nas bo še naknadno seznanil z razmerami na trgu, na to pa bomo predali besedo kolegom. Izvolite, gospod direktor. You, well. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da bom lahko kar kratek glede na zelo visoke cene na trgu, na evropskem trgu, kjer smo tradicionalno imeli više cene kot drugod po svetu in zaradi tega smo bili zelo zanimivi za izvoz, še zlasti iz držav v razvoju in AKP držav ter eh, drugih držav. Sedaj temu ni več tako, zaradi tega, ker so se svetovne eh, cene sladkorja povišale celo nad evropske cene. Imeli smo reformo in posledično so se znižale cene v Evropski uniji zaradi eh, zmanjšanja referenčne cene, vendar se je ta trend ustavil pred približno enim letom. Takrat smo imeli približno 479 evrov na tono. Zaradi tega, pozneje pa zaradi visokih cen na svetovnih trgih, so se cene na evropskem trgu na osnovi informacij od industrije počasi povečale in obeti so taki, da se bodo še naprej povečevale. Pod takimi pogoji je komisija dolžna zagotoviti dobavo na evropskih trgih. Z reformo smo ukinili poseben sistem, s katerim smo imeli posebne kvote le za tako imenovane. Eh, stalne predelovalce, to so tisti, ki nimajo proizvodnje kvote eh, ko, za naprimer sladkorno peso, ampak svojo proizvodnjo temelijo na osnovi um, uvoza sladkorja iz eh, sladkornega trsta iz AKP države Brazilije, um, Kube, Srbije, Hrvaške in drugih, ki nam dobavljajo sladkor. Pod temi pogoji kjer, na, kjer je evropski trg manj privlačen glede na svetovni trg v smislu cen, predvidevamo, smo predvidevali pomankanje. In sicer pomankanje glede na pričakovani uvoz še zlasti iz AKP in drugih držav. To pomankanje se je vzpostavljalo nekje pri milijonu ton na koncu kampanskega leta, ki se konča 30. septembra. Na osnovi te situacije, pri tem smo pa že ukinili um, eh, 98 eh, evrov eh, visoko, um, da, visoke davke in sicer to smo ukinili konec avgusta. In ta zamisel, da bi istočasno povečali um, izvoz sladkorja izven kvot, kot se mu reče, smo ugotovili, da je ta odločitev oziroma namen ni več upravičen glede na dejstvo, da se uvoz zmanjšuje in da nimamo dovoljšnji količin na evropskem trgu. Komisija se je sedaj odločila, da bo uh, zalagala trg z kombinacijo notranje proizvodnje in uvoza iz tretjih držav. To pa pomeni, da bomo približno 500 tisoč tonov sladkorja izven kvot uh, konvertirali. Pri tem smo pa eh, že izvozili 650 tisoč. Torej, konvertirali bomo ta sladkor izven kvot v kvota sladkor. In v takem primeru, kot ste rekli, je ponavadi davek približno 500, tono, 500 evrov na tono. To bomo potem ukinili in spravili na nič, tako da bo uh, sladkor na voljo brez dejatev. Istočasno pa bomo olajšali uvoz sladkorja iz sladkornega trsa, kjer bi sicer bilo treba plačevati razmeroma visoke davščine. Odločili smo se, da bomo začeli z približno 350 tisoč tonami brez obdavčitve. Sprašvali ste, e, se boste mogoče, zakaj ne bomo temu dodali še 500 tisoč, tako da bi pokrili celoten primankljaj. Razlog je ta, da želimo e, sprva pridobiti izhodiščne izkušnje pri količini 300 tisoč ton. Notranji Trg sladkorja je trenutno napet, proizvajalci in potrošniki potrebujejo sladkor in zaradi tega potrebujemo eh, ta, to konverzijo iz eh, sladkorja izven kvot v sladkor znotraj kvot in to bo seveda povezano predvsem z Brazilijo, ki je največji proizvajalec eh, po ugodnih cenah. Hvala. Bene, grazie direttore Hul. Hvala lepa, gospod direktor Hulgart. Zdaj pa odpiram razpravo, takoj predam besedo gospe Morvej. Izvolite. Madame Morvej. Köszönöm szépen, mi sem mutatja jobban a... Hvala lepa. To zelo dobro dokazuje učinke globalizacije oziroma svetovne trgovine s prehrambni izdelki. Ugotavljamo, kako so te razmere oddaljene od konkretne stvarnosti. Najboljši dokaz je primer Mačarske, ampak imamo tudi druge primere. Naj vas opozorimo, da angliški potrošniki zdaj plačujo visoke cene za sladkor, medtem ko Mačarska predhodno je imela osem dejansko predelovalcev sladkor sladkorja in z a, privatizacijo in z našo udeležbo pri a, svetovni trgovini ta, šte, to število se je skrčilo samo na a, eno, enega predelovalca. E, torej, e, kar zadeva sedanje in prihodne razmire, lahko rečemo, da morda mi mađari e, se e, ne bomo še odpovedali temu, da bi lahko razmire spremenili. To, da sedanjost in prihodnost kažeta, da e, dejansko da dejansko, da če smo prisiljeni v uvoz, potem bi morali vsaj preprečiti uporabo sladkorja kot goriva, kajti tudi to draži ceno tega izdelka in to nasprotuje tudi samim življenskim vrednotam, dejstvo, da uporabljamo neko živilo za gorivo. In torej, sicer moramo priznati vlogo tudi malim proizvajalcem. To, da ko govorimo o avtomobilskem gorivu, seveda to je čisto nekaj nespametnega. Naš trenutni predlog je ta, da spremenimo kolikor bo to mogoče, da spremenimo te eh, prakse. Drugi predlog, ki je še pomembnejši od prvega predloga, je pa eh, pravica do samo odločanja na prehrambnem področju. To je potrebno ponovno vzpostaviti. Tudi tekom eh, razprav, pogajanj v okviru STO-ja in eh, sicer zato, da bodo lahko evropske države in tudi Mačarska samo zadostna, kar zadeva prehramni sektor. Hvala lepa, zdaj pa gospod Stalnin. Sturdy. Gospod Sturdy. Hvala, gospod predsednik. Res je. Um, In verjetno veste, da sem sam proizvajal sladkor pred reformo sladkornega trsa. Pravim komisiji, to se zgodi, če se igrate z ognjem. Dosegli smo nek dogovor, ki se ga ni moglo več spremeniti in sam sem ga pripravljal v 70 letih prejšnjega stoletja. Nekaj vprašanj bi zastavil komisiji glede podanih predlogov. Strenjam se s tem, da bi 500 eh, tisoč ton izven kvotnega sladkornega korja prekvalificirali. Zanima me, ali je to za uh, kvota za neživilsko uporabo. To se mi sicer zdi zelo dobro. Eden od problemov, ki jih imamo v Združenem kraljestvu, se povezuje z vremenom. Uh, mogoče uh, se to ne bo ponovilo, ampak smo pa pri tem uh, zaradi vremenskih težav imeli velike izgube. Potem sprašujem glede davka. Govorite o 500 evrih na tono potem pa omenjate 300 tisoč ton brez uh, davka nasploh. Ali je to iz AKP držav ali iz Brazilije ali iz uh, celotnega sveta, iz celotnega sveta. Na odboru za uh, trgovino je zeleni lobby zelo zaskrbljen glede učinka uh, na uh, podnebje v Braziliji. Uh, obstajajo težave, ko promovirate nekatere trge izven Evropske unije, ki jih sicer kontrolirate. E, mislim, da je bil to del originalnega dogovora o SKP-ju. Nažalost se ne strinjam kolegico, ki je ravno kar spregovorila. Kot kmet eh, pravim, e, trg določa, kam gredo proizvodi in po kakšni ceni. Če se mi sedaj v Evropski uniji odločimo, da bomo drugim okrog razlagali po svetu, da ne smejo eh, pridelovati sladkorja za gorivo, je to za naše strani popolnoma nesmotrno. Eh, če bi recimo dobivali tako kot za nafto 120, dolarjev eh, na sodček, eh, potem bi se verjetno tudi mi kmetovalci za kaj, predobne, kaj podobnega odločili. Mi nismo filantropska ali človekoljubna organizacija, mi moramo živeti na trgu in mi pridelujemo eh, sladkor že leta in pri tem smo imeli velike dobičke gre za to, da morajo biti cene dovolj visoke, da pokrijejo stroške. In bojim se, da se sedaj komisija umešava v trg. Pustimo, da se trg sam odloča, kam bodo proizvodi šli in po kakšnih cenah. Z njihovim eh, sproščanjem informacij glede sladkorja, ki je na voljo v Evropski uniji. Eh, zaradi tega se je že dvignila cena sladkorja po svetu. To se je zgodilo v Rusiji in druge. Mislim, da smo na svetovnem trgu, ne pa na evropskem trgu in da pri nas morajo veljati svetovne cele. Zanima me, kaj pravi komisija, ali se res želi umešavati v trge surovin. Zahvaljujemo se gospodu Stardiju, zdaj pa gospod Glattenfeld. Kaj se mene kur? Hvala lepa, predsednik. Če opazujemo nedavno dogajanje, moram reči, da sem zadovoljen na tem, da svoj čas nisem glasoval za to reformo sladkornega trga. Mislim, da današnji dogodki In mislim, da tudi povezava med tistim eh, glasovanjem in današnjimi dogodki, ta povezava je očitna. Mislim, da nismo dovolj poglobljeno proučili te reforme. Zdajšnje razmere vsekakor pritegujo našo pozornost na eh, to dejstvo in na dejstvo, da je pomembno, da eh, je Evropska unija samo zadostna, kar zadeva določene pomembne surovine. In eh, mislim, da se bomo naučili nekaj iz, tega, iz teh dogodkov, ki zadevajo sladkorni in da, trg in da ne bomo na to pozabili, ko bomo glasovali o skupni kmetijski politiki na podlagi poročila gospoda Desa. Eh, imam uh, sicer nekaj vprašanj, ki jih rad postavil komisiji. Sicer po eni strani bi rad pritegnil pozornost na nek sum. In sicer videti je, da nekatere eh, velike družbe oziroma proizvajalci sladkorja, ki so prisotni v številnih državah Evropske unije, da se, ti, da se ta podjetja obnašajo kartelsko. In sicer tako, da prodajajo tudi v državah Evropske unije, v nekaterih državah Evropske unije, eh, isti eh, proizvod po dvojni ceni. Predvsem tam, kjer je dejansko prišlo do precejšnje podražitve sladkorja in kjer usled reforme je prišlo do prestrukturiranja in do zaprtja številnih eh, proizvajalcev sladkorja. To je. Eh, nespremljivo, komisija mora zagotoviti eh, konkurenčnost znotraj Evropske unije in mora ustrezno zastopati interese potrošnikov. Se pravi, da potrebno je ukrepati proti tovrstnim dejavnostim in eh, tudi je nespremljivo, da v nekaterih državah Evropske unije je sladkor na prodej po dvojni ceni v primerjavi za drugo državo, kljub temu, da je bil proizveden v isti tovarni. Eh, potrebno je tudi povečati kvote za izo, glukozo, eh, za eh, to, tak sladkor lahko proizvajamo konkurenčno v Evropski uniji. Precejšnji delež tega se proizvaja iz koruze, v številnih državah prihaja do viška, kar zadeva koruzno proizvodnjo in predelovalna industrija potrebuje ta pridelek, ki tudi malo stane. Jaz bi prosil torej komisijo, da razmisli o teh vidikih tudi že pred eh, sajenjem naslednjega koruznega pridelka in torej zato, da ugotovimo, kako bi lahko povišali te eh, ravni, kajti to je v samem interesu kmetijstva. In še tretja stvar, neko vprašanje, ki bi ga rad postavil. Kar zadeva kvote tudi predelovanja sladkorja, ko, v trenutku, ko prihaja recimo do delitve teh kvot, ali ste morali morda razmisli o tem, da morda predelovalci, da, da bi morali torej predelovalci eh, prejeti eh, zadostne kvote, predvsem, če eh, to dejavnost opravljajo po nižji ceni. Eh, morali bi dati prednost tistim predelovalcem oziroma tistim tovarnam, recimo, ki predelujejo sladkorno peso, ki to opravljajo po nižjih cenah. Hvala lepa. Hvala lepa, Glatenfelder, zdaj pa gospod Lajon, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Za gospoda Hogata imam kar nekaj vprašanj, tako da nam bo bolj jasno, kaj leži za tem problemom. Eh, govorili ste o pomankanju enega milijona ton na našem trgu. Ali to zaradi povečanja povpraševanja ali zmanjšanja v proizvodnji? Eh, gospod Stardi, moj kolega, je omenjal Eh, probleme z vremenom na um, eh, angliškem trgu, kjer je ogromno sladkorne eh, pese bilo uničene zaradi izredno nizkih temperatur novembra in decembra. Ali je to pripeljalo k pomankanju na evropskem trgu? Ali je to strukturni problem? Ali je to enkratni dogodek? Ali se je reforma izkazala za napačno in ni zagotovila, da se vzdržuje redna dobava na evropskem trgu. In zanima me, kako deluje ta politika, šele tri leta je, odkar smo jo uvedli in rezultati niso ravno dobri. Zaradi tega bi si želel, da bi kot odbor dobro razumeli te prav osnovne zadeve, tako da bomo znali bolje, kako naprej. Grazie, George. Hvala lepa, George. Zdaj pa gospod Rubik, izvolite. To dom tam in anjo. Situacija je ta, da me svi. Najlepše hvala. Situacija je naslednja. Vsi vemo, vsi smo brali poročilo eh, računskega sodišča, ki jasno pravi, da je reforma sladkorja spodletela in da je prinesla veliko več slabega kot dobrega. Sam predstavljam latvijske voljivce. Eh, obe eh, sladkorni refineriji so v Latviji zaprli. Ljudje so izgubili službo, kar pa se tiče kmetovalcev, ki so pridelovali sladkorno peso, lahko rečem, da svojega dela niso mogli nadaljevati. Na vseh sestankih z uh, voljivci so mi zastavljali taka vprašanja in zaradi tega bi sedaj zastavil vam dve vprašanji. Sprva, na osnovi česa se določa uh, ka, in odloča, ali se. Uh, ali se je Evropska unija eh, odločila kot taka, da bo prekinila z predelavo sladkorja, ali so se lahko tako odločale posamezne države članice. In sedaj, ko pač eh, imamo več denarja zaradi tega, ker ne plačujemo za predelavo, naj bi imeli več denarja za uvoz. Zanima me, ali je to enostavno uh, bilo nekako navodilo iz Evropske unije. Države članice so pa prekinile z predelavo oziroma proizvodnjo, ne glede na posledice. Uh, pri uh, delovalci sladkorne pese pa so rekli, da se želijo obnoviti to proizvodnjo. Zanima me, ali bomo po letu 2013 imeli kakršne koli kvote ali bodo ljudje lahko sami izbirali. Hvala lepa, gospod Danten. Hvala, predsednik. Naj postavim tri vprašanja predstavniku komisije. Ali nam lahko pove, kolikšna je količina sladkorja, ki se proizvaja v Evropi leta 2005 oziroma 2010, kolikšna je količina, ki je bila uvožena leta 2005 in 2010? In ali analiza, ki jo je izvedla komisija v zvezi z razvojem in eh, to, kar je bilo povedano leta 2006, je privedlo do boljše dobičkanostnosti eh, sladkorne panoge v Evropi. Mišel. Hvala lepa, Mišel. Zdaj pa gospod Anjo. Uh, Najlepše hvala. Vprašanje imam za gospomove iz uh, Mačarske. Mogoče je šlo na, za napačno tolmačenje, ampak kolikor sem sam razumel, imate 800, ne 8, ja, torej 8 um, sladkorih tovarn na Mačarskem. Ja, v redu. Um, ne morem uh, vas podpreti v tem, da zahtevate prekinitev industrijske uporabe sladkorne pese. Namreč, ko, se, ko so predelki zelo visoki, je treba na nek način to uporabiti. Naprimer, v Združenem kraljestvu eh, je težko to predelati blizu kraja, kjer se pridela pesa. In mislim, tako kot strdi, eh, da je treba prepustiti odločitev trgu. E Hvala lepa. Zdaj pa zaključuje ta krog gospod Jar. Izvolite, potem pa bomo ponovno predali besedo komisiji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo kratko vprašanje bi imel, ker je za nas zelo pomembno vedeti, kako ocenjuje eh, komisija razvoj cen na svetovnem trgu. Ali gre tu za. Uh, kratkoročen pojav ali obstajajo dejansko signali, da bo prišlo do eh, eh, trajnega povišanja cen na eh, trgu sladkorja. To je seveda zelo pomembno za nas, kajti konec koncev se bomo morali tudi slejko prej v Evropski dni odločati o tem, kako naprej s tržnim redom za sladkor. In jaz spadam eh, med eh, tiste, ki eh, pravijo, da se nam ne more nič bolje ga zgoditi, kot če se na svetovnem trgu dejansko upošteva tudi investicije in podobno. Se pravi, kako menite, da se bodo cene sladkorja razvijale na svetovnem trgu? Hvala lepa, gospod Jar. Gospod Bove, izvolite. Euh, Hvala lepa. Samo kratka pripomba v zvezi z besedami komisije in sicer v zvezi z vprašanjem strukture proizvajalcev sladkorja po celem svetu. Glede na to, kar je povedal Dantan v zvezi s količinami, mislim, da bi bilo pametno, če bi nam komisija postregla tudi z informacijami v zvezi s tem, kdo proizvaja sladkor v Evropi, v Braziliji in drugod. Mislim, da bi bilo zelo pomembno razpolagati s temi informacijami, kaj ti dan danes tukaj ne gre samo za trge med dvema različnima državami, ampak gre za trge, ki zadevajo muzikalno multinacionalke, ki imajo svoj sedež v Braziliji in s celo vrsto potem drugih proizvajalcev tudi v Evropi. In torej, preden sploh začnemo razpravo v naslednjih mesecih ali morda v naslednjih letih eh, z Merkosurjem, moramo najprej raščiti to vprašanje na jasen način, tako da se ne znajdemo v takih okoliščinah še enkrat, tako da recimo glede te panoge, kot tudi eh, v številnih drugih primerjih, da bo pravzaprav kmetijstvo postalo neke vrste predmet za eh, izmenjavo v pogajanjih eh, v zvezi z gospodarskimi dejavnostmi nasploh. Hvala lepa. Hoze, eh, sedaj pa predajmo besedo gospodu direktorju. Veliko vprašanj je bilo postavljenih. Upamo, da boste lahko odgovorili na vsa v kratkem času. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod De Castro. Hvala tudi za vsa vprašanja ki samo kažejo, kako kompleksna je situacija po reformi na trgu sladkorja. Naj se samo spomnimo, zakaj smo sploh imeli reformo iz dveh razlogov. Kot prvo, zaradi tega, ker smo se odločili, da bomo uvažali brez carin sladkor iz 48 najrevnejših držav po svetu. Odločili smo se, da bomo ukinili stari režim, še zlasti za AKP države, kjer smo imeli fiksne količine od 1. oktobra 2005 in 2006. Progresivno oziroma postopoma smo vse tarife ukinili, trenutno torej ni več nobenih tarif za uvoz iz teh držav. Drugi razlog, zakaj smo se odločili za reformo in jo sprejeli, je, da smo lahko izvajali tako imenovani C sladkor, torej nad A in B kvoto, torej ta del sladkorja smo lahko potem svobodno. Pro, izvažali po svetu, vključno z izvozom kvotnega sladkorja do 1,3 milijone ton, kar je v skladu z um, časovnico in eh, v STO. Brazil, Avstralija in Tajska uh, so v okviru STO uh, eh, proti nam. Uh, organizirale senat in razlog, zakaj smo tam izgubili, je bil, da je bilo treba C sladkor upoštevati kot eh, čez eh, subvencijo s kvot A in B. In to se je dodajalo k kvotnemu sladkorju 1,3 milijone ton. Posledično zaradi teh dveh eh, situacij, kjer smo lahko pričakovali eh, povečanje uvoza, ki bo v bistvu pritisnil na naš izvoz in našo proizvodnjo in drugega elementa, ker smo morali po definiciji zmanjšati obseg, ki smo ga izvažali, ker to ni bilo več sprejeto. Posledica tega je bila, da smo industriji omogočili, ponudili smo ji možnost, da se prilagodi novi situaciji, kjer smo pač morali v celoti zmanjšati kvote. In šlo je za popolnoma prosto izbiro. To izpostavljam. Za vsakega proizvajalca, za vsako podjetje v Evropski uniji je bilo odvisno, ali bodo sprejeli to. Um, zelo eh, velikodušno eh, ponudbo 730 evrov na tono za ukinitev proizvodnje. Ne, to smo sicer ukinili, ampak bila je zelo velikodušna od eh, velikodušna ponudba. Zakaj? So se večinoma proti temu odločali, ne vem, ampak na koncu smo to zmanjšali in zmanjšali smo kvantiteto, količino izvod kvote na, iz 18 na 14 eh, ton. Obvisno je bilo od vsakega posameznega, ali se je odločil za to stane v sistemu ali da izstopi. In tisti, ki so se odločili za izstop, so bili tisti, ki so bili najmanj učinkoviti, ti, Tisti pa, ki so ostali, so danes najbolj učinkoviti, so bili tudi sposobni prestrukturirati in racionalizirati svojo proizvodnjo. Tako da imamo danes situacijo, ko je evropska skladkorna industrija veliko bolj konkurenčna, racionalizirana in predvsem osredotočena v tiste dele Evropske unije, kjer je to eh, bolj smiselno glede na stroške proizvodnje. Eh, slišali smo in to ni nič novega, da Evropska unija oziroma komisija, eh, ki je, da, da je pritisnila na, oziroma prisilila proizvajalce, da zmanjšajo svoje kvote. Ne, tega nismo naredili. Mi smo jim dali ponudbo. Tisti, ki so jih sprejeli so, so, ki so jo sprejeli, so jo sprejeli, ampak na ta način je prišlo do bistvene spremembe proizvodnje v Evropi. Drugi element reforme pa je bil, glede na to, da smo imeli dogovor na strani uvoza, nismo več mogli dajati na stran 1,6 milijonov ton eh, le ne, za tako imenovane eh, stalne proizvajalce oziroma predelovalce. In zaradi tega je eh, evropska industrija, ki temelji na sladkorni pesi, bolj konkurenčna konkurenčna kot prej, kajti uporablja se to um, ne le za proizvodnjo sladkorja, to je razmeroma kratko obdobje, eh, tri mesece, ampak v času, ko ne predelujejo pese, lahko predelujejo tudi sladkorni trs oziroma um, sladkor iz sladkornega trsa, ki je surov in prihaja iz tretjih držav. Na ta način nismo Eh, postavili pod vprašaj eh, preživetje stalnih proizvajalcev, ampak smo jim omogočili izredno, iz, izjemno um, možnost, da zahtevajo certifikate v prvih treh eh, mesecih proizvodnega leta, oktobra, novembra in decembra. In tukaj imamo osnovno razlikovanje. Uh, med eh, tistimi, ki uporabljajo predvsem sladkorno peso, ampak to se je sedaj povezalo tako, da se istočasno uporablja oziroma v drugih delih letih uporablja tudi sladkorni trs. Eh, posledično je industrija veliko močnejša in zelo nenavadno, eh, glede na to, kakšna je bila situacija z kvotami na nacionalni ravni, praktično je bilo zelo malo trgovanja med državami članicami kot posledica in vse skupaj je bilo zelo predalče zmečkano. Vsak eh, proizvajalec eh, je postavil ceno dovolj nizko, tako da se, se eh, preprečili kakršni koli uvozi iz drugih držav članic. To se je sedaj popolnoma spremenilo. Konkurence je veliko, veliko več in nekoliko sem presenečen, ko sem slišal, da v nekaterih državah članicah je sladkor dvakrat dražji kot v drugih. Mi imamo podatke, da prihaja do izravnavanja cen med državami članica. In naprimer v Nemčiji, v Franciji, na nizozemskem, v Belgiji imajo presežke in po naravni logiki trga imajo nižje cene, kot pa tam, kjer primankuje sladkorje, kot so Italija, Grčija ali Portugalska. To je normalno delovanje trga, vendar je pa na tem trgu dan danes veliko več konkurence kot prej in ko pravzaprav ni bilo nobenega trgovanja med državami članicami, skoraj nobenega. Potem je bilo še tukaj vprašanje glede 500 evrov na tono. Uh, To se eh, nanaša na teoretično možnost v uredbi, da se prenese izven kvotni sladkor v kvotni sladkor. Sedki nihče. Eh, sicer naj ne bi imel 500 evrov za tono na voljo, ampak eh, omogočili smo, da se to zgodi na varčen način in to je narejeno tako, da je enostavno davek določimo na nični stopni. In kje bomo pa dobili teh 500 tisoč ton? Zaradi povečanja povpraševanja ali zaradi zmanjšanja proizvodnje? Niti eno, niti drugo ni razlog. Proiz, poraba v Evropski uniji ostaja približno enaka, približno 16,5 milijonov tonov. To se v bistvu ni spremenilo. Proizvodnja kvotnega sladkorja je izpolnjena. Izpolnili smo kvoto. Torej, ni nobenega pomankanja glede na zastavljeno kvoto. Kakšna je torej situacija? Imamo manj izven kvotnega sladkorja, ki ga, kot sem že rekel, ne smemo prosto prodajati na evropskem trgu, ne da bi zraven plačali 500 evrov na tono. Trenutno proizvodna. Leto je manj bogato kot lansko leto. Lansko leto smo imeli približno 4,6 eh, tone izven kvotnega sladkorja, sedaj bo le 3 do 3,5, 3,2 najverjetneje milijonov ton izven kvotnega sladkorja. In ta se lahko uporabi za štiri namene. Lahko se izveozi, če to dovolimo. In kot sem rekel, to smo. Uh, omen, eh, dovolili za 350 tisoč eh, ton v tem primeru. Lahko se uporabi za proizvodnjo bioetanola in tukaj gre za 1,2 milijona tonov. Tretja možnost je, da se uporabi to tako imenovanje kemični industriji in se omogoči večja konkurenčnost te industrije glede na svetovni uh, trg, tako da imajo enako dostopne surovine oziroma sladkor kot njihovi konkurenti po svetu. In četrta možnost je, da enostavno to prenesemo kot kvoto v naslednje leto. Ta zadnja možnost Eh, v danih okoliščinah popolnoma nesmiselna, glede na to, da imamo pomankanje na trgu in zaradi tega moramo v celoti izkoristiti ta izvenkvotni sladkor, ki je na voljo. Namesto, da bi omogočili več izvoza, kot sem rekel, 350 ali 500 tisoč eh, ton, to sedaj eh, spreminjamo v kvotni sladkor. Naj uh, omenim to, kar. Uh, je na, v 118. členu skupnega besedila sveta in parlamenta gle za um, cene na svetovnih trgih, kjer gre za um, sladkor, um, mleko, žitarice in podobno, kjer so cene na trgu, pridajo na raven, ki. Um, postavi pod vprašanje njihovo do uh, Eh, njihovo prisotnost na eh, svetovnem trgu, potem komisija lahko ukrepa, naprimer, ukine v celoti ali deloma uvozne eh, dejatve. In to je točno to, kar smo naredili. Pričakujemo primankljaj enega milijona ton in zaradi tega bomo teh 500 milijonov ton skonvertirali iz izven kvotni v kvotni sladkor in odločili smo se tudi za uh, ukinitev dajatov na uvoz, približno trenutno za 300 tisoč ton, potem bomo pa tudi povečali, če se bo izkazalo, da je potrebno dodatno zagotoviti dobavo. To je naša obveznost, torej zagotoviti dobavo na notranjem trgu. Postavljeno je bilo vprašanje. Ali ne bi e, morali imeti določeno raven samozadostnosti na področju sladkorja? E, naj gre za mleko, olčno olje ali karkoli v redu. Ampak to ne velja za um, sadje in zelenjavo. In zakaj naj imamo 100 odstotno samozadostnost pri enem proizvodnju, eh, pri enem proizvodu, pri drugem pa ne? Eh, to ni filozofija v Evropski uniji. Želimo, da je trg tisti, ki je glavni pri odločanju faktorjev proizvodnje in da eh, to deluje na ravni uvoza kot tudi izvoza. In potem je tudi še bilo vprašanje, ali je reforma spodletela. Ne, reforma ni spodletela. Če si pogledate, s kakšno situacijo smo bili soočeni leta 2005, ko naj bi bili, smo pričakovali uh, manj uh, uvoza in manj izvoza in več uvoza. Eh, torej, predvidevali smo, da bodo svetovne cene bistveno nižje glede na cene v Evropski uniji. Zaradi tega je bila potrebna reforma. Naj vas spomnim, da so bile cene nedolgo nazaj eh, trikrat večje na evropskem trgu kot na svetovnem trgu. Po reformi pa je bilo to dvakrat više in danes zaradi razvoja na trgih je situacija popolnoma drugačna in imamo v Evropski uniji cene, ki so na enaki ravni ali celo nižji kot na svetovni ravni. Zanima me, ali se bo to nadaljevalo. Gospod predsednik, jaz tukaj nisem nič bolj pameten kot drugi, ki sedijo v tej eh, sobi, ravno obratno. Ne morem vam dati jasne ocene, lahko pa le rečem, to, kar se dogaja na um, trgu, na svetovnem trgu, pa naj bodo olje ali uh, žitarice, vidimo, da prihaja do ogromnih uh, sprememb pri povpraševanju in dobavi, kar vodi v dolgoročno višje cene uh, živil eh, v naslednjem obdobju v primerjavi z zadnjimi 20-30 leti. Torej prišlo bo do pravega eh, prilagajanja cen, ki bodo veljala, kar bo veljalo tudi za sladkor. Zakaj? Ker v Braziliji pa tudi v Evropski uniji sladkor se lahko uporablja ne le kot živilo, ampak tudi kot surovina za bioetanol. In če imajo eh, ceno za nafto čez 120 dolarjev za soček, to je spodbuda, da se več sladkorja uporabi za gorivo in manj za prehrano. To je moja ocena, prosim, ne razumite me kot eh, da se bo to sto odstotno zgodilo, ampak po mojem mnenju lahko pričakujemo više cene na svetovnih trgih, ne le za sladkor, ampak tudi za druge proizvodnje. Mokoliko sem bil mogoče predolg, vendar eh, če sem kaj eh, izpustil, se bom še oglasil. In še zadnje vprašanje. Ne smatramo, da eh, je povečanje povezano z povečanjem kvot, povečanje cen. E, imeli smo reformo ne tako dolgo nazaj in kot smo slišali, kvote so, se bodo nehale leta 2015. Zato imamo zastavljeno vprašanje glede na situacijo. Eh, spremenila se je situacija na trgu, ali še vedno želimo pod takimi pogoji nadaljevati z kvotami ali ne, to je pa tisto vprašanje za milijon dolarjev. Hvala. Grazie al direttore Ugat. Hvala lepa, direktor. Kolega Sati želi uh, poseči v razpravo, ampak čisto na kratko, ker imamo še veliko tem na dnevnem redu danes popovdan. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Naj spomnim komisijo naslednje. Ko smo v 70-ih letih podpisali uh, protokol za sladkor, so bile cene na svetovnem trgu više od Evrope in uh, Evropska unija uh, je pač državam AKP eh, hotela zagarantirati eh, trg in eh, v nekaterih državah so predelovalci imeli monopol in oni so odločali tudi o proizvodih in niso vedno sadili najboljše. Komisija bi to morala vedeti. Hvala lepa, zahvaljujem se gospodu Stardiju, zahvaljujem se seveda vsem razpravljavcem in direktorju Hulgardu. Čisto na kratko, morda mi bo direktor dovolil, da podam tudi svojo misel. Ravno zato, ker smo zaključili več kot 80 tovarn v Evropi kot posledica reform iz leta 2005. Morda mm, bi nam to lahko služilo kot nauk za naslednje reforme. Morda bi bilo pametno uh, take reforme izvesti uh, skozi daljše obdobje, zato da ne bi imeli tako um, dramatičnih um, socialnih reform, eh, tako kot je prišlo v primeru slad, trga sladkorja. In potem pa jočemo nad tem, ko cene na svetovnih trgih trgih presežejo cene na evropskem trgu. Hvala lepa. Um, zdaj bi povabil ponovno direktorja Hulga, da nas seznani z izvajanjem evropskega programa za razdeljevanje sadja v šolah. Očitno je prišlo do določenih zamud pri izvajanju tega programa. Zanimalo bi nas slišati ali se ta program vsekakor izvaja, če se stvari nadaljujejo, če so se stvari izboljšale in eh, katero, v katerih eh, izboljšavah lahko še razmislimo v prihodnje. Predajmo še enkrat besedo direktorju Hulgardu, ki bo opisal eh, ta program za razdeljevanje sadja. Na to pa bomo imeli samo nekaj prijav k besedi, zato da bomo lahko potem prešli k predstavitvi poročila gospoda Alberta Desa. Hvala lepa, gospod direktor, prosim, da ste kratki. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Samo še nekaj o sladkorju. Eh, E, spomnimo se, da tisti, ki danes ne proizvajajo sladkorne pesme, da lahko pač proizvajajo e, žitarice in bi lahko imeli boljši donos. Tega tudi ne smemo pozabiti. E, tem kmetom se danes dobro godi in ta izbira obstaja. No, kar pa zadeva sistem za razdaljevalja sadja v šolah, to je nastalo kot posledica reforme. Eh, skupne organizacije trga za sadje in zelenjavo. To je bil predlog, za katerega smo bili hvaležni. Eh, tu je šlo najprej za dodeljevanje 90 milijonov eh, evrov, ki jih imamo na voljo v proračunu za ta program in to naj bi razdeljevali tudi na podlagi zahtevko iz posameznih držav članic. Nekatere države članice niso hotele sodelovati, vendar večina je hotela sodelovati in sicer sicer kar 23. Uh, eh, jih je uh, želelo začeti v letih 2009 in 2010. Presežek denarja, ki ga nismo porabili za tiste, ki so se odločili proti, je bil uh, razdeljen potem na sodelujoče države članice pojavljali so se eh, različni problemi glede zakonodaje in izvajanja in tudi glede zahtevkov. Eh, glede zahtev, glede sofinanciranja, kajti eh, v normalnih okoličinah naj bi države članice sofinancirale 50 odstotkov in 25 odstotkov pa naj bi sofinancirale v kohezijskih državah. Eh, torej 90 eh, eh, milijonov evrov za celotno Evropsko unijo in potem pa še prispevki držav članice pravi 156 milijonov evrov v celoti za to področje. Eh, kar pa zadeva sofinanciranje, naj izpostavim in razložim ta problem. Eh, v Nemčiji imamo 16 zvezdnih držel in od teh 16 se je samo 7 zvezdnih eh, odločil, samo 7 odločilo za sodelovanje zaradi sofinanciranja. So se pač druge odločile proti. Kritizirale so namreč, češ, da je preveliko breme, preveč administracije, preveč dela in tu imamo imamo klasični problem. Po eni strani poskušamo spodbujati dober cilj, s katerim se vsi strinjajo in po drugi strani pa je treba zagotoviti tudi, da bomo eh, denar davkoplačevalcev, denar evropskih državljanov uporabljali na pravilen način, zato da ne bo prišlo do uh, uh, čudnih naslovnic v časopisih torej imamo jasne zahteve glede eh, pravilne uporabe denarja davkoplačevalcev. Torej, kaj se je zgodilo v obdobju 2009-2010? Mi torej nismo porabili eh, celotnih 90 milijonov zaradi pač problemov, eh, ki smo jih imeli. Mi smo eh, porabili samo 37 odstotkov, kar je približno nekje tretjina eh, vsega denarja za program 2010-2011 pa eh, je videti, da bo situacija boljša, da bomo povsem uporabili eh, finančna sredstva in eh, naredili smo tudi nekaj sprememb pri zakonodaji o izvajanju, pri izvedbeni zakonodaji in mm, tu smo upoštevali pač predloge držav članic. Treba je seveda tudi pripraviti poročilo ob koncu naslednjega leta, se pravi ob koncu leta 2012 o naših izkušnjah. Zaradi teh začetnih problemov in problemov v zvezi z nadzorom eh, eh, Torej, tu smo pravzaprav eh, se naslonili tudi na izkušnje z šolskim mlekom. Torej, zaradi vsega tega smo tudi prosili eh, generalnega sekretarja, eh, da naj preveri eh, te probleme in upam, da bomo do poletja dobili pač odgovore. Ob teh začetnih problemih smo oblikovali tudi skupino deležnikov, ki se je stala Eh, lani februarja in ki se bo tudi eh, sestala sedaj ponovno 24. marca. Tu gre za deležnike, ki so zainteresirani za področje eh, sadja v šolah. Mi ustanavljamo tudi strokovno skupino, znanstveno strokovno skupino, ki naj bi pomagala komisiji in eh, bi ponudila eh, zadnja znanstvena dognanja, eh, potem najboljše prakse, ki bi oblikovala ta program tako, da bi postal čim bolj racionalen in to izkušnjo priložnost želim izkoristiti za to, da povem, da program razdeljevanja sadja v šolah ni tako eh, eh, pomenjen za samo področje sadja in zelenjave, temveč gre za to, da se sadje da otrokom v usta. Če otrokom eh, ponudimo eh, sadje, eh, zadožimo tudi eh, državam čla, eh, za, eh, eh zadožimo tudi države članice, da eh, pripravijo spremne programe, da torej poskrbijo tudi za ustrezno eh, vzgojo otrok, da se bodo otroci naučili, kaj je zdrava prehrana, okolje in podobno. Se pravi, na stavbo ponovno tesnejši stik eh, med eh, otroki v mestih in podeželjem. se pravi, tu seveda vplivamo na otroke tudi v času, ko se izoblikujejo njihove prehrambene navade in e, upamo, da bodo te prehrambene navade ohranili tudi e, v času, ko bodo odrasli. Se pravi, e, preko otrok poskušamo seveda tudi vplivati na njihove starše, na njihove prijatelje, na njihove učitelje. To pomeni, da Eh, je naša ciljna skupina bistveno širša od otrok, ki jim razdeljujemo sadje. Torej, lahko rečem, da program razdeljevanja sadja deluje, izboljšuje se tudi vprašanje birokracije, eh, določene težave so bile s sofinanciranjem, eh, za določene države je to res ovira in to moramo razrešiti. Hvala dr. Ulgard. Hvala lepa, zahvaljujemo se direktorju. Besedo je, za besedo je zaprosil gospod Lavija. Prosim, izvolite, Giovanni. Hvala, predsednik. Komisija je nedvomno opisala vrsto zanimivih in koristnih vidikov. To, da naj povdarim, da na ravni Evropske unije imamo 22 milijonov otrok v Evropski uniji, ki eh, so pretirano debeli in 5,1 milijona, ki so res pretirano, absolutno pretirano debeli. Eh, vprašanje pre debelosti pri otrocih je vprašanje, ki se ga moramo vsi zastaviti. Namreč eh, Svetovna organizacija za zdravje trdi, da gram moramo porabiti vsaj 400 gramov vsak dan, kar zadeva sadje in zelenjave. In uh, sistem razdeljevanja sadja v šolah je lahko koristen instrument, to, ki gre v to smer. Očitno je, da razlikovanje um, in, oziroma upanje No, uvedba sofinanciranja je prived, privedla na evropski ravni do različne deležbe pri tem programu. Imamo nekatere države, ki niso želele polno vstopiti v ta program, druge so se samo delno poslužile tega programa in jasno je, da moramo nekaj spremeniti. Želel bi tudi postaviti neko vprašanje komisije. Prvič bi želel vprašati, kako to, da v besedilu uredbe, ki zadeva sistem razdeljevanja sanje v šolah, imamo neko omejitev pri financiranju, kar ponavadi ne eh, najdemo v ostalih programih. Torej imamo zgornjo mejo 90 milijonov evrov, kar očitno omejuje to delovanje in tudi možnost širjenja tega. Del delovanja. Drugič tudi zato, da opišemo, kako je prišlo do zamud pri uveljavljanju tega programa, bi rad vprašal komisijo, kako to, da ekspertne skupine, ki bi morali spremljati ta program, kar je bilo predvideno tudi v uredbi iz decembra 2009, še danes, leta 2011, niso začele eh, delovati. Kako to, da v letnem eh, programu smo imeli eh, proračun za 1,3 eh, milijone evrov za spremne dejavnosti, kot naprimer razvoj nekega paneuropske, pravneuropske spletne strani o zelenjavi in sadju oziroma letno srečanje oziroma mreža za izmenjevanje najboljših praks, kako tu, da vse to ni bilo sprožno, kajti vse te spremne dejavnosti so pomembne za to, da izboljšamo izkušnje, olajšamo izmenjavo izkušenj in za to, da dosežemo to, da tak program, ki prav gotovo lahko ima veliko veliko vrednost, kar zadeva eh, zdravje kot tako, torej da eh, omogočimo uspešnost takega programa. Hvala lepa, Giovanni. Zdaj predajmo besedo gospe Jegel. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hvala lepa tudi komisiji za predstavitev. Hvala lepa tudi govorniku pred menoj, kajti on je povedal določene stvari, ki sem jih eh, tudi jaz hotela povedati in to je zelo pomembno. Spomnim se tudi uvajanja eh, programa šolskega mleka in. Ena izmed največjih težav, tako so mi rekli v Nemčiji, so ovire glede birokracije. Prosim komisijo, da odpravi te ovire. Seveda moramo kontrolirati sistem, ko gre za financiranje, vendar hkrati naj bi bil sistem kar se da preprost. Pravzaprav si tega ne moremo niti predstavljati, da moramo mi kot Evropski parlament eh, skrbeti eh, za to, da bodo uh, otroci deležni uravnovešene prehrane z mlekom in sadjem. Oboje je seveda zelo pomembno in mi moramo programe oblikovati tako, da jih bodo v naših državah tudi sprejeli. Uh, o tem programu razdeljevanja sadja slišim samo pozitivne stvari. Pri upravi pa moramo stvari še spremeniti. In pri šolskem mleku moramo pravzaprav poskrbeti za to, da bodo tudi nas pohvalili. Eh, in mi moramo dati ta input eh, in mi moramo pač eh, tu imeti tudi na voljo denar. In tu tudi podpiram kolega Giovanja. Ob vseh težavah je ta program zelo pomemben. In če bo komisija birokracijo poenostavila tudi pri tej točki, bo uspeh še večji. Hvala lepa. Bene, molto bene. Grazie Elisabeth. V redu, hvala lepa Elisabeth. Eh, predajam besedo še enkrat direktorju za nekaj pojasnil. Hvala lepa. Posem na kratko sedaj. Zakaj imamo uh, to mejo 90 milijonov evrov? Zaradi tega, ker je to del kompromisa. V svetu, ko so pač sprejemali to besedilo, morda ne bi bilo treba to reči, vendar to so uh, sprejeli še pred eh, uvedbo soodločanja. Eh, potem pa zamude. Rekl sem, da načrtujemo sestanek deležnikov, torej imamo dva, eh, eh, dve skupini. Najprej eh, sestanek deležnikov s deležniki in države članice, drugo pa je strokovna skupina. In prvi sestanek skupine deležnikov je že potekal februarja lani, drugi sestanek pa bo, kot sem že dejal, 24. marca. Stvari torej tečejo. Spletna stran, da tu imamo nekaj zamud, poskušamo stvari izboljšati to je tudi nekaj Mm, kar je posledica težav v notranji organizaciji, pri tistih, ki so pač morali oblikovati spletni stran, vendar stvari sedaj eh, tečejo in poskušamo poskrbeti, da bi bila stran čim bolj operativna. Potem pa strokovna skupina. Da, tudi tu smo imeli zamudo, vendar zaradi tega, ker smo morali eh, iti skozi težaven notranji sistem, da vzpostavimo to skupino, potem smo imeli prošnje in prošnje smo sedaj prejeli, potekal je rok za zbiranje zbiranje prijav in sedaj moramo seveda izbrati strokovnjake, znanstvenike. Upam, da bomo to storili v kratkem. Datuma natančnega vam sedaj ne morem ponuditi, vendar upam, da se bo to res uresničilo k malu. Vesel sem, ko slišim eh, podporo Evropskega parlamenta za ta program. To je nekaj, kar je meni zelo pomembno. To je moj dojenček, tako rekoč. In eh, vas res pozivam, da podprete ta program In eh, kot sem tudi že prej dejal, mi se povsem zavedamo tega ravnovesja med nadzorom na eni strani in eh, racionalno uporabo v državah članicah na drugi strani. Vsekakor bomo poskušali zmanjšati birokracijo, vendar to ravnovesje, o katerem sem govoril, moramo ohraniti. Hvala lepa. Bene. A questo punto se non ci sono V redu, ukolikor ni drugih prijav k besedi, mislim, da lahko prejdemo k naslednji točki na dnevnem redu in sicer k točki 5. Politični izziv in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013. Poročevalec oziroma pripravljalec mnenja je Giovanni Lavija. In pristojni odbor pa je odbor Sure. Tukaj gre za obravnavo osnutka mnenja. Vsled odločitve koordinatorjev, da pripravimo formalno mnenje, ki ga bomo predložili odboru Sure, eh, pripravljalec mnenja Giovanni Lavija je v kratkem času pripravil osnutek mnenja. Predal bom takoj besedo Giovanniju, ki bo predstavil to besedilo. Na to pa bomo da prisluhni tudi eh, predstavnikom eh, komisije in sicer gospodu Megelju ki se bo odzval eh, na eh, Giovanjeve besede. Hvala predsednik. Pri pripravi mnenja sem eh, se navizal na osebine nekega sporočila, ki ga je komisija oziroma predsednik komisije posredoval odboru Sura. In sklenili smo, da to prevzamemo, eh, zato da bomo dali eh, večjo težo temu besedilu, da to spremenimo v mnenje. Seveda skupna politika vsebuje vrsto dodatnih elementov v primerjavi s preteklostjo in torej poleg tega, da moramo zagotoviti neko proizvodnjo, ki po kakovosti in količini naj bo ustrezna, kar zadeva. Mh, živilske izdelke v Evropski uniji. Seveda namen te politike je tudi nekoliko drugačen glede na določene javne dobrine, ki so sicer. Ki, ki niso vezane nujno na trg in ki jih, ki jih kmetovalec ustvarja, ampak za katere nima nikakršnega do, nadomestila. Zato, da bi utemeljili ta prenos sredstv, kmetov eh, na kmetijstvo, je skupna kmetijska politika postala eh, bolj zelena in tako, da ima tudi dodatne cilje v primerjavi s preteklostjo. Očitno je torej, da ta skupna kmetijska politika tirja nek eh, finančni proračun, ki mora biti vsaj enak tistemu, ki ga bo imela ob koncu tega programskega finančnega obdobja. Torej ni moč eh, predvideti, da recimo z dodatnimi zahtevami do kmetijskega sveta let tej panogi namenimo manjša sredstva v primerjavi s tistimi, s katerimi je razpolagala doslej. V mnenju sem izpostavil tudi še dva druga vidika in sicer prvič trajanje večletnega finančnega okvira. Zakaj? Ker izkušnje predvsem, kar zadeva politike razvoja podeželja, nas učijo, da v programskem obdobju pogosto krat eh, v let, prva leta takega obdobja namenjamo zagonu programov, eh, medtem ko zadnja leta predstavljajo obdobje, ko se vsi prizadevajo za to, da izkoristijo sredstva na eh, ozemlju kaj ti eh, na terenu nočijo vračati sredstev v evropske blagajne. In čim krajše je obdobje, tem bolj tvegamo, da bomo manj učinkovito uporabili sredstva, ki so namenjena za razvoj podeželja. Tretji vidik, ki sem ga izpostavil, zadeva strukturo proračuna, ki, eh, kar komisija trenutno, eh, kar trenutno proučuje eh, prosite, odbor Sure. Zato, da bi zmanjšali torej, lahko določena tveganja, torej, ko govorimo, govorimo o prvem in drugem stebru, eh, je potrebno ohraniti neko eh, proračunsko strukturo, ki naj bo podobna sedanji z nekim razdelkom, ki bo, namenoma, eh, ki bo izredno namenjen podporu, podpori skupne kmetijske politike. S tem zaključujem in seveda sem vam na voljo za vsa morebitna vprašanja. Giovanni, če... Hvala lepa, Giovanni. Preglasila se je k besedi gospa Garcia Perez, tako ji predajam besedo. Izvolite. Gracias, señor presidente. Muy brevemente para eh, plantear. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj nakratko nekaj povem o točkah, ki jih je omenil gospod Talavija in ki so tudi zelo razvidne v tem mnenju. Mislim, da imamo iste skrbi in včeraj je komisija tudi nekaj podobnega izjavila. Mi moramo uh, se končno lotiti izzivov, ki so pred nami. Mi imamo sedaj možnost, da se eh, lotimo uh, tudi novih politik, vendar včasih je težko se to uskladiti z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in zaradi tega moramo narediti vse, kar je v naši eh, moči v sodelovanju s komisijo, da pripravimo naslednje proračunsko obdobje. M naše delovne skupine o finančnih perspektivah so eh, že eh, pripravile določene ocene in če bomo vsi opravili svoje delo, bomo lahko tu zauzeli jasno stališče, torej ohranitev obstoječih proračunskih sredstev za eh, SKP. Mi moramo imeti primerna sredstva za bodoče izzive in eh, z istim načrtovanjem kot do sedaj. Hvala lepa, besedo ima zdaj George Lyon. Uh, uh, eh, hvala lepa, predsednik, eh, gospod Lavija. Močno podpiram osnutek mnenja, ki ste ga predstavili. Mislim, da je jasno, jedrnato in da tudi Eh, jasno pove, da je treba pač ohraniti proračun na ravni, eh, eh, ki jo imamo sedaj tudi po letu 2013. Mi se moramo zavedati tudi okoljskih storitev kmetijstva. Če ne bomo imeli sredstev, pač kmetijstvo ne bo več tega ustrezno zagotavljale. Torej, brez proračuna ne moramo zagotoviti Eh, uresničevanja ciljev, ki smo se jih zastavili. Eh, to bo morda prišlo tudi do izraza v poročilu gospoda Desa. Če se torej ogledamo, eh, kaj bo s proračunom 2013, eh, eh, se pravi 39,3 odstotka. Torej, mi se moramo zavedati, da je pred nami izziv in zlasti eh, bo težavno najti sredstva za večje intervencije v primeru krize. Mi potrebujemo nekaj specifičnih inštrumentov, s katerimi bomo kos krizam, govorim tudi o finančnih instrumentih in dobro bi bilo, če bi se pač eh, ukvarjali tudi nekoliko s tem. Hvala. Hvala lepa, George, gospod Reimers. Gos, gospa. Hvala lepa. Tudi meni je poročilo zelo všeč. Seveda moramo zagotoviti dolgoročno sredstva vendar kot je povedal George Lyon, moramo zagotoviti tudi prožnost eh, v določenih eh, področjih, kajti sicer ne bomo imeli mehanizmo za zavarovanje trga. In eh, kar je meni zelo pomembno, je, da moramo opozoriti eh, na to, da potrebujemo več eh, denarja za javne dobrine in zelo pomembno nam je tudi oskrba živili, tudi za politično stabilnost in če zahtevamo več javnih dobrin, če zahtevamo več varstva okolja, moramo seveda skrbeti za to, da bo proizvodnja živil še vedno srčika kmetijstva, kajti proizvodnja živil nam bo pomembna tudi v naslednjih letih, kajti eh, to je tudi element eh, zagotavljanja miru In mi potrebujemo več raziskav, inovacij in zlasti prenosa inovacij v kmetijstvo ob spremljivih stroških. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Remes. Zdaj pa gospod McGuinness, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Tudi uh, kolegu Laviji bi se zahvalila za zelo uh, primerno poročilo. Tudi to, kar je rekla gospa Reimers glede pomena za proizvodnjo živil, uh, se strinjam, da se to povezuje z razpravo o. Um, cenah živil. To je bilo nenavadno, da smo kar sredi belega dne o tem razpravljali. Ponavadi se o kmetijstvu govori sredi noči. Hrana je bistvenega pomena in seveda potrebujemo proračun za kmetijsko politiko. To pa posebej izpostavlja to poročilo. Strenjam se z komentarji. O, po potrebi izmenjave znanj in raziskavam. Kar pa zadeva deveti odstavek, mislim, da je to še posebej pomembno, ker govori o mnogih ciljih za našo politiko, pa tudi tretji odstavek pri reformi SKP pri 27 državah članicah in drugi odstavek v povezavi z mnogimi drugimi zadevami, vključenimi z eh, zaščito okolja, eh, dobrim počutjem živali in tako dalje. To je vse del SKP-ja in e, Evropske unije. Še enkrat hvala poročevalcu za to poročilo in tako kot so rekli drugi kolegi, če je ta odbor se lahko združi in se močno za, e, vzame za e, velik proračun za SKP, bomo napredovali. Grazie, Marjad. Her... Hvala lepa, Marjad. Gospod Dorfman, izvolite. Si, grazie, signor presidente. Io... Hvala, predsednik. Popolnoma soglašam s tem, kar je predlagal kolega Lavija v svojem besedilu. Menim, da struktura proračuna, taka kot je zdaj, e, nekako rešuje, če, lahko tako, če se lahko tako izrazimo, kmetijske sklade. Mislim, da bi uh, morda lahko vnesli še dodatno prožnost v ta proračun, ampak moramo paziti, da ta prožnost ne bo pomenila preusmeritev sredstev za kmetijstvo uh, v druge panoge. Kaj ti. Uh, eh, vem, da tudi v odboru Sure si nadejejo več prožnosti, ampak tudi tam obstaja bojazen, da je to lahko uh, orodje za to, da preusmirimo sredstva iz kmetijskega proračuna uh, na druge panoge. Uh, naj se navežem na besede kolegice Megines in naj povem, da se zavedam tega, da je potrebno tudi upoštevati vidike javnega dobrega na področju kmetijstva, kam moramo dati razumeti evropskemu prebivalstvu, da tudi prehramna varnost je izredno pomembna dobrina, na katero prepogosto pozabljamo. Moramo se zavedati tega, da je da je ta dobrina nekaj, kar proizvajajo ljudje, ki zaslužijo približno polovico v primerjavi z preostalim prebivalstvom v Evropi. Torej, pravični dohodek je vsekakor pomembno dejstvo, ki utemeljuje tudi kmetijski proračun in na tem mora temeljiti tudi vsa naša razprava. Ljudem moramo dopovedati tudi to in mislim, da ljudje lahko to razumejo, ampak seveda stvari moramo povedati na pravilen način. Hvala lepa, Herbert. Gospod Glatenfelder, izvolite. Köszönöm. Számos tanulmány előad. Najlepše hvala kar veliko študij obstaja, bilo je organizirano veliko konferenc, kjer je v zadnjem času bilo govora o dejstvu, da je največji izziv v naslednjih desetletjih ravno pomankanje energije, hrane in vode. Seveda so te problematike nekaj, kar zaznavamo že dan danes, če pomislimo samo na ceno živil in energije, ki se stalno dvigujejo. Prehranska varnost je vedno bolj pomembno vprašanje in še posebej pomembno v, v okviru tega vprašanja eh, bi bilo pomembno, da se po Evropska unija primerno postavi glede na eh, spreminjanje cen. Eh, vzpostaviti je treba sistem ukrepov ali pa zagotoviti ustrezne zaloge. V uh, zadnjih letih je Evropska unija, uh, če je že ukrepala naprimer na trgu žitaric, uh, bilo jasno, da glede na visoke cene danes bi bile uh, cene uh, bistveno uh, boljše, če bi lahko uporabili. Um, posebne zaloge in te bi se dalo prodati po primernih cenah. Eh, zaradi pomankanja takih ukrepov pa imamo bistvene izgube za proizvajalce, za potrošnike in to je bilo v korist le mednarodnim trgovskim družbam, ki se eh, vedno bolj eh, koncentrirajo. Drugo je pa vprašanje upravljanje voda. Tudi na tem področju moramo uporabiti veliko sredstev, veliko več sredstev za eh, boljšo zaščito pred poplavami in eh, boljše navodnjavanje. Če eh, prav je kmetijstvo eden največjih potrošnikov energije, kmetijstvo ni del uh, problema, ampak del rešitve. Kmetijstvo namreč lahko bistveno pripomore k eh, zmanjšanju uh, porabe energije, naprimer z biomaso, ki nastaja v kmetijstvu, uh, lahko uh, bistveno uh, zvišamo obnovljive vire energije. Uh, kmetijstvo lahko učinkovito opravi to svojo ulogo, vendar pa je obvezno postaviti prijaviti eh, vnaprej uh, dovolj sredstev, nameniti jih za ta naprej in po letu 2013 je treba to stvar drugače urediti. E hvala lepa, gospod Anjon, a to pa gospod Bove. Sorry, Chairman. I call my... Se opravičujem. Uh, ime mi je Agnew in dejansko težko razumem, če mi rečete Anjo. Torej, eh, hvala, gospa Lavija. Eh, gospod Levija, odlično ste pripravili svoje poročilo, vendar pa niste omenili eh, podnebnih sprememb. Eh, mnogi v Združenem kraljestvu eh, so ogromno izgubili zaradi zelo mrzlega ehm, vremena, po drugi strani pa nam um, govorijo, da moramo proizvesti manj CO2, ker s tem sagrevamo atmosfero. Mogoče to, da ste to izpustili, je prav korak naprej. Dva velika izziva imamo pri politiki. Sprva enkratno plačilo na kmetov na kmetijo, se počasi um, pretaka na lasnike zemlje, ki pa niso nujno aktivni kmetovalci. Očitno se bo to nadaljevalo. Druga, drugi velik je izziv, da bomo sredstva iz drugega stebra smiselno uporabljali in ne le zapravljali za neke neumne scheme, ki smo jim bili tukaj preča v preteklosti. Grazie, Hvala lepa, gospod Agnew. V redu, zdaj pa Jose Bove. Oui, uh, quel... Da, samo nekaj besedic eh, o stvarih, ki še niso omenjene, pa bi jih rad dodal. Nekaj, kar je zelo pomembno in na kar moram spomniti, je naslednje. Če želimo uh, ustrezna proračunska sredstva, morajo tudi projekti SKP-ja biti legitimni. Če projekt ni legitimen, ga ne moremo tudi braniti. In to je nekaj, kar je jasno. Seveda se bomo pozneje lotili te razprave, vendar mi ne smemo pozabiti, da evropski državljani svojimi davki financirajo eh, to in zaradi tega moramo imeti jasne cilje želim izpostaviti dve stvari, ki danes še nista omenjeni. Gre za ponovno uravnovešenje žitarice meso danes ne moremo skladišiti eh, žitaric za krizo, kot je to bilo nekoč. Mi potrebujemo nove možnosti, kajti eh, vsa instrumente, ki smo jih do sedaj imeli, eh, je uničila prejšnja komisija. Sedaj torej ne moremo zagotoviti ustreznega skladiščenja uh, žitaric. In druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna in zadeva kmetijstvo in porabo, potrošnjo. Gre torej za uh, vprašanja fitofarmacijskih eh, sredstev, za EFSO, gre za uh, pomankanje uh, Eh, finančnih sredstev. Eh, mi imamo dve možnosti, ali da bo EFSA dobila podporo iz javnih sredstev ali pa od komisije, ali pa da bo EFSO eh, Da, da bodo EFSO financirala podjetja, vendar zavedati se moramo, da tu lahko pride do uh, interesnih konfliktov, in zaradi tega je bolje, če skupnost financira EFSO. In to je tudi nekaj, kar moramo obravnavati v naših razpravah. Hvala lepa, Jose. Gospod Silvestris je zaprosil za besedo. Izvolite. Hvala, predsednik. Tudi jaz želim izraziti podporo uh, za mm, osnutek mnenja, ki ga je pripravil kolega Lavija, ne samo, ker je moj kolega in uh, eh, sodržavljan in tudi kolega v uh, stranki oziroma politični skupini, to je treba izpostaviti, ampak tudi predvsem zato, kar zelo cenimo, je uh, dejansko velika str, strnjenost, ki jo je izkazal in pri čemer izkazuje veliko učinkovitost tudi pri razmišljanju. Ampak ne smemo pozabiti tudi na neko dejstvo in sicer postopno zmanjševanje kvot, eh, deleža SKP v evropskem proračunu s 75 odstotkov leta 1985 na veliko manjšo, eh, manjši delež 39 odstotkov leta 2013. Kar, eh, česar se bojim, je, da ob številnih priložnostih nam je bilo nerodno zagovarjati mm, obsežnost sredstev, ki so namenjena kmetijstvu, kajti v Evropi prihaja do neke razprave, ki skuša uveljaviti eh, mnenje in prepričanje, da sredstva, ki se namenjajo za kmetijstvo, so dejansko sredstva, ki so namenjene neki dejavnosti, ki je neproduktivna. Mi pa moramo pokazati določen pogum in eh, zagovarjati stališče, ki je popolnoma nasprotno temu. In sicer sredstva za kmetijstvo so sredstva, ki so namenjena za uveljavljanje interesov vseh in ne samo kmetov, so sredstva, ki so namenjena za prehramno varnost, za zagotavljanje pode, eh, torej izgleda krajine in podeželja. To so sredstva, ki so namenjena tudi za zagotavljanje konkurenčnosti kmetijskih izdelkov na svetovnih trgov in torej tudi pomembnega deleža našega gospodarstva in našega trga. To so sredstva, ki eh, niso vedno sposobne zagotoviti nekega dosojanstvenega dohodka, dohodka kmetom. Kajti, eh, glede na to, da mnogi menijo, da so ta sredstva neuspešna, eh, dejansko eh, potem privede do tega, da nismo sposobni ustrezno zagotoviti nekega dostojanstvenega dohodka kmetovalca. Torej, ne smemo se spuščati v začaran krog, ampak jasno povedati, tako kot v tem mnenju, da ne smemo. Uh, opustiti tega proračunskega deleža tudi po letu 2013, kajti drugače ne bomo sposobni eh, braniti odločno koristnosti teh sredstev, sredstev, ki jih eh, Evropska unija vsaj še zdaj namenja kmetijstvu. In torej popolnoma podpiram ne samo eh, osnutek mnenja, ampak tudi način, kako je bil jasno zastavljen, nastrnjen in učinkovit način. Hvala lepa. Zdaj pa bi predal besedo uh, gener torej, eh, pridruženemu generalnemu eh, direktorju Megleju eh, za njegove pripombe, na to pa bom še za zaključek predal besedo gospodu Laviji. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Kot prvo bi rad povedal naslednje. Pripričani smo, da je osnutek mnenja gospoda Levi je zelo dobra osnova za razpravo v Evropskem parlamentu o prihodnih obetih eh, za SKP proračun do leta 2013. Kot veste, moj komisar se zauzima za eh, reformo SKP-ja po letu 2013 in to pa pomeni tudi v, z besedami gospoda Boveja eh, upravičena in za zakonita reforma skupne kmetijske politike. Ne bom se spuščal v politiko in strategijo glede SKP-ja, ki jo vodi sam uh, komisar, o tem bomo še imeli priložnost razpravljati pri osnutku poročila gospoda Desa, ampak samo naj povem, eh, da se bomo pri tej eh, reformi lotili izzivov, ki jih je omenila komisija v strategiji do leta 2020, eh, zelena rast in podobno. In dejansko želimo v preko skupne kmetijske politike veliko prispevati. Tako kot eh, gospod eh, Lavija se mi zdi, da če smo ambiciozni, če smo um, zakonsko utemeljeni, če smo um, pogumni, bo dobro, vendar je zelo težko uh, motivirati kmetovalce, da gredo v pravo smer, če ne bo na voljo sredstev uh, ali pa če se bodo ta celo zmanjševala. Zaradi te, da, tega posebej uh, podpiram poročilo gospoda Laveja. Uh, ki jasno kaže, da financiranje po letu 2014 za, 2013 za SKP mora biti ustrezno dovolj veliko, da SKP opravi nalogo, ki naj bi jo. E, še ena stvar je v tem poročilu in sicer fleksibilnost ali prožnost. To bo prav gotovo pomembna zadeva e, še posebej po letu 2013. Vendar pa. Ne smemo pozabiti dejstva, da gre lahko fleksibilnost v več smeri. To pomeni, da je lahko o, fleksibilnost taka in morala bi biti po našem mnenju, da bo se z njo eh, preprečilo, da bi zadeve zunaj skupne kmetijske politike bile eh, financirane na neustrezen način za sredstvi za SKP, po drugi strani pa bi to postavljalo pod vprašaj izvajanje nalog SKP-ja. In ena stvar v V osnutku mnenja gospoda Lavija bi še posebej rad izpostavil. Pravi, da želi, da bi eh, SKP v prihodnje ostala pod eno proračunsko. Um, postavko v naslednjem proračunu po letu 2013. Eh, to je zelo dobro, to ni neka ptica, ki ima levo krilo in desno krilo, ampak je neka celota. Eh, gre za to, da je imamo eh, prvi steber, kjer imamo ukrepe za trg, eh, ampak zaradi tehničnih in proračunskih eh, zadev se je, je treba to povezovati tudi z razvojem podeželja. Torej, ta dva stebra je treba povezati in obravnavati pod isto proračunsko postavko. Naj še enkrat ponovim, kar sem že rekel na začetku. Po našem mnenju je mnenje gospoda Laveje zelo dober prispevek oziroma osnova uh, za uh, splošno razpravo o bodočem financiranju skupne kmetijske politike. Najlepše hvala. Bene. V redu. Zahvaljujemo se gospodu Megreju. Zdaj pa predajam še enkrat besedo gospodu Lavi in vas opozarjam, da rok za vložitev predlogov sprememb, če kdo želi vložiti tak predlog, da rok zapade 2. marca ob 12. uri. Se pravi, pojutrišnjem do 12. ure, Giovanni, izvoli, imaš besedo. Hvala, predsednik. Zahvaljujem se vsem kolegom za a, razpravo. Naj začnem z neko izjavo. Številni so a, poudarili a, strnjenost a, tega mnenja. Vsi, ki so poklicani k temu, da pripravijo mnenje, vedo, da obstaja neka omejitev 1500 znakov. Torej, v resnici strnjenost eh, pogojuje, eh, pogojujo pravila in eh, tudi proračun parlamenta, eh, ki na tak način nekoliko prihrani na prevodih. Poleg tega pa seveda potreba, da pripravimo neko omejeno mnenje, ki ga potem posredujemo pristojnemu odboru. Ta omejitev pa ne velja za predloge spremembe in torej v predlogi sprememb sem želel nekaj dodati, tudi če bom presegal mejo 1500 znakov. Eh, da v razpravi je bilo izraženih kar nekaj zanimivih točk. Ne bom odgovarjal na posamezne pripombe, ampak eh, naj povzamem eh, z eno samo izjavo eh, neko misel. Sicer najpomembnejša tema je tema prožnosti. Veste, da za Lizbonsko pogodbo se je odprl, se je začel spor med parlamentom, svetom in komisijo na temo prošnosti. Lizbonska pogodba predvideva po mnenju parlamentarnih pravnih služb, da nad nicela tri odstotke prenosi med različnimi proračunskimi postavkami, da te prenose bi moral potrditi cel svet eh, s soglasjem, kar seveda bi bilo zelo težko. Zato je očitno, da tema financiranja SKP-ja eh, se eh, navezuje nujno navezuje na neko širšo temo in sicer na temo prožnosti znotraj evropskega proračuna. Torej, to bo tema, ki se je bo morala lotiti odbor Sure kot tudi delovna skupina, ki se ukvarja z proračunsko uredbo, zato da najdemo neko rešitev, eh, ki naj omogoči eh, prenose sredstev med različnimi proračunskimi poglavji. Po drugi strani pa je očitno, da skupna kmetijska politika ima kot cilj to, da ohrani uh, ustrezno raven uh, živilske proizvodnje na evropski ravni. To, kar se trenutno dogaja v sredozemlju, je lahko primer uh, takih moten. Drugi veliki proizvajalci žitaric, kot je Rusija, bi želeli podaljšati uh, dejansko prekiniti omejitev eh, izvoza, zato da si zagotovijo, da zagotovijo lasno živinsko eh, oziroma prehramno varnost. Ehm, na kmetijstvo moramo gledati tudi z drugih zornih kotov, kot je na primer primarni cilj zagotavljanja prehramne oskrbe in varnosti prehramne oskrbe za evropske državljane. V tem kontekstu, ampak verjetno se bomo o tem pogovorili v okviru poročila kolega Desa in sicer v zvezi z reformo skupne kmetijske politike, mislim, da bo potrebno še kaj dodati k tej razpravi. Govorili smo tudi o raziskavah in eh, inovacijah, zato da bomo konkurenčni na mednarodnem prizorišču, bo pomembno doseči to, da v novi skupni kmetijski politiki raziskave in inovacije imajo uh, glavno ulogo. V eh, mnenju bom tudi nekoliko omilil neko, neko pasus, nek, nek, nek odstavek za to, da bomo lahko zagotovili nekaj več prostora tudi za te vidike. Naj se navežem na besede kolega Boveja in sicer, eh, češ da državljani morajo podpreti to skupno kmetijsko politiko, imeti moramo eh, doprinos vseh, eh, pričakujem vaše predloge sprememb, vašo pomoč, vaše, vaše mnenje, zato da izboljšamo vsebino tega mnenja. Še zadnja stvar, Jose Bove se je navezoval tudi na a, fitosanitarne probleme in na financiranje EFSE. E. To zadeva tudi celotno področje evropskih agencij, to je popolnoma drugačno proračunsko poglavje, na katero se bomo lahko povrnili, ko bomo govorili o proračunu, zato da ugotovimo, katere korake lahko postorimo, zato da zagotovimo ve, večji nadzor nadzor in zagotovimo večjo varnost evropskim državljanom. Zahvaljujem se vam za vso podporo in sem vam na volju za to, da izboljšamo naše besedilo, ki ga bomo posredovali odboru Sure. Hvala lepa, Giovanni Lavija. Zdaj pa zahvaljujem se seveda vsem ostalim razpravljavcem. Lahko preidemo k zadnji točki na dnevnem redu, najpom k najpomembnejši točki, ki jo danes imamo v, tukaj na dnevnem redu in sicer SKP do leta 2020. Gre za obravnavo osnutka poročila. Kolegice in kolegi, ni potrebno, da povdarjam pomembnosti te eh, točke. Preden predam besedo Albertu Desu, ki bo stavil eh, svoje poročilo, naj eh, samo povem, naj samo še enkrat povdarim, kako pomembna je ta faza, kako zelo pomembno je biti čim bolj enotni. Tem bolj bo naš odbor enoten, tem bolj bomo lahko vplivali na odločitve, ki jih bo sprejemala Evropska komisija v zvezi z zakonodajnim eh, poročilom. Torej, eh, s temi eh, željami v mislih predajam zdaj besedo kolegu Desu. Zahvaljujem se za navzočnost. Zahvaljujem se gospodu Kirijaku, ki je poročevalec ekonomsko-socialnega odbora in ki ki mu bom predal besedo po eh, poročilu gospoda Desa, zato da bo spregovoril o stališču, ki ga je sprejela danes sekcija NAT pri ekonomsko-socialnem odboru. Eh, gospod Albert, ima, eh, gospod Albert Des, imate besedo, izvolite. Ja, Najlepša hvala, predsedujoči, dragi Paolo, kolegice in kolege, predstavniki komisije in prisotne poslušalke in poslušalci. Vesel sem, da imamo danes priložnost, da govorimo skupaj o poročilu o SKP-ju po letu 2020. Eh, to je prva razprava Eh, potem ko so vse kolegice in kolegi prejeli poročilo v svoji materinščini. Po sporočilu komisije je sedaj na vrsti parlament, da predstavi svoje stališče in da pove svoje želje. Eh, komisarju Čološu sem zelo hvaležen za njegovo eh, sporočilo in v svojem poročilu sem tudi obravnaval njegove predloge. Marsikaj Eh, je tu tudi, kar je bilo sklenjeno v poročilu Lajan. Eh, hvala lepa vsem tistim, ki so že opravili toliko pripravljalnih del. V poročilu eh, sem šel v podrobnosti, kar morda nekatere preseneča, vendar menim, da ima parlament pravice so odločanja in zaradi tega mora tudi predstaviti lasno stališče, zato da bomo dejansko tudi eh, izpolnili eh, svoje naloge in odgovornosti. Mi moramo seveda sodelovati, da bi našli skupno stališče o SKP-ju in na koncu moramo seveda opraviti še pogajanja svetom. Mo, moje mnenje je, da mora SKP postati bolj preprosta in pravična. Bolj preprosta za razumevanje, izvajanje, bolj preprosta za eh, kmetovalce in upravo, ne da bi s tem ogrozili ciljev in kakovosti SKP-ja. Eh, ravno nasprotno, kakovost ciljev se mora še izboljšati. Glede tega se strinjamo v odboru in tidu, tudi po letu 2013 moramo imeti zanesljivo skupno kmetijsko politiko, skupno kmetijsko politiko, ki jo moramo tudi solidno financirati, tako kot je to predstavil gospod Lavija in kot smo že obravnavali v prejšnji razpravi. Zakaj zakaj potrebujemo SKP? Po eni strani za kmete v Evropske unije, pa tudi za zagotavljanje eh, oskrbe eh, in živil za eh, pol milijarde ljudi. In zato potrebujemo trajnostno gospoda, eh, kmetijstvo, ki bo tudi ohranjalo naravne vire. Razvoj podeželja je tudi eh, pomembna eh, tema eh, tega poročila. Da bi izkoristili možnosti in dosegli te cilje, potrebujemo, tako kot pravijo George Line in komisija, arhitekturo, ki ima dva ali več stebrov. Potrebujemo jasno strukturo teh dveh stebrov tu ne bi eh, do, smeli dovoliti mešanja, ker bi to privedlo do večje birokracije. Močan prvi stebr je absolutno pomemben, ker se s tem kompenzira. Jo, visoki standardi, eh, ki jih zahteva eh, družba, eh, tu gre za plačilo, za storitve, ki jih ne plačuje eh, trg, s tem se zagotavlja pre, obstoj naših kmetov in zelo pomembno je, da s tem zagotavljamo tudi dolgo eh, trajno varnost. Eh, Eh, zagotavljanja živil. Kot smo že pri sladkorju slišali, ni samoumevno, da imamo vedno vsega dovolj. 20 let je uh, industrija uh, uh, uh, eh, sladkarij uh, eh, pravila, da je dovolj poceni sladkorja, da lahko pač kupujejo poceni sladkor. Prišel je pa dan, ko temu ni več tako. Glede neposrednih plačil naj povem naslednje. Razlike med državami članicami se morajo zmanjšati, tu imamo velike razlike in kar me je v zadnjih mesecih najbolj presenetilo, še večje so razlike znotraj držav članic. SKP bo uh, opravila svoje naloge le, če bomo uh, zagotovili več uh, skupnega. Uh, strinjam se s komisarjem Čološem, da se moramo za, vzemati za trajnostno kmetijstvo in gospodarjenje. Mi moramo pač odpraviti določene deficite. E, to je tudi utemeljitev za določena plačila v prvem stebru. E, ko imamo okoljske zahteve, e, moramo vedno izhajati iz tega, da ne želimo dodatnih obremenitev za kmete. Sistem mora biti preprost in te okoljske cilje bomo bolje, bolj fleksibilno, pravično, načrtno dosegali z ukrepi iz drugega stebra, ne bi pa sedaj to obravnaval v detajlu. Vem, da o tem tečejo vroče razprave do glasovanja v eh, našem odboru 2. maja in Eh, do glasovanja v parlamentu imamo še dovolj časa, da obravnavamo to temo in razpravljamo o njej. Tu bi rad tudi povedal, zakaj je zame pomembno, da je ta tema v drugem stebru. Če mi nekdo da predlog, Eh, za nebirokratično izvajanje tega v prvem stebru. To z veseljem sprejmem, vendar takih predlogov zaenkrat še nisem prejel in tudi ne vem, kako naj bi ta sistem deloval. Če imamo še vedno države članice, kjer kmetje eh, dobijo 50 eh, do 600 evrov in 30 odstotkov eh, gre za te zelene zahteve, greening zahteve. Potem se bo pač za to eh, porabilo v eni državi eh, porabilo v eni državi 15 evrov, v drugi 180 evrov. In moje mnenje, in mnogi me podpirajo, seveda obstajajo tudi nasprotniki, da bi morali te stvari urediti na bolj preprost način v drugem stebru. V pogovorjih vedno znova ugotavljam, da mnogi kmetje še vedno razmišljajo, češ, da je denar iz prvega stebra varen, denar iz drugega stebra pa to ni. Po letu 2013 bodo uh, oba uh, stebra uh, glede tega enakovredna, se pravi finančna sredstva in druge, iz prvega in drugega stebra bosta enakovredna, ne bo več teh obveznih uh, sredstev. Potem pa še nekaj, kar je velik problem v mnogih državah članicah, eh, za kar nisem našel rešitve. Gre za male kmete. Ne vem, kako naj te definiramo za so Evropsko unijo. In zato sem v poročilu predlagal, da naj države članice znesek iz prvega stebra porabijo za svoje male kmete. Eh, glede na to, kako jih oni klasificirajo in ocenijo. Tu bi lahko imeli nek obvezen odstotek, to lahko še dosežemo z ustreznimi predlogi sprememb. Potem pa mladi kmetje, to je tudi pomembna tema. Mnogi mladi kmetje imajo v Evropi težave. Eh, in ne dobijo kreditov za to, da bi razširili svojo dejavnost in uh, zaradi tega potrebujemo poseben program v drugem stebru. Menim tudi, da je treba obravnavati temo zapostavljenih eh, območij, to naj ostane v drugem stebru, tudi druge ukrepe ki so v Evropi zelo različni, lahko lahko predvidimo v drugem stebru. Torej nisem sedaj šel v podrobnosti, vendar lahko naprimer rečem naslednje. Če dosedanje osi drugega stebra razpustimo in namesto tega oblikujemo določene bloke v drugem stebru in prvi blok, kot sem si pač jaz to zamislil, naj bi obsegal finančna sredstva, ki se dajejo brez sofinanciranja kmetom tako ki dobijo tudi denar iz prvega stebra. Potem pa drugi blok, tu bi imeli kmetijsko okoljske ukrepe in tu bi sredstva na prostovoljne bazi ponujali kmetom in tako je tudi zapisano v poročilu. Tu bi lahko imeli 75 odstotkov od EU in 25 odstotkov nacionalnega sofinanciranja. Bi pa tu še upoštevali razlike stare nove zvezdne eh, eh, stare nove eh, države članice in podobno. Potem pa podeželje, v mnogih pogovorjih sem ugotovil, da bi morali tu imeti še naprej sofinanciranje 50-50 z določenimi izjemami. Ta sredstva za sofinanciranje 50-50 pa je mogoče tudi dati drugače. Potem trg. Dosedanji instrumenti morajo ostati naprej. V kriznih eh, časih jih moramo še razširiti, zato da bomo pri velikih nihanjih na trgu eh, lahko pripravili ustrezen odziv s podpredsednikom, se strinjam in eh, zaradi tega sem tudi zapisal, da je treba razmisliti, ali ne bi uh, Eh, ponovno uvedli nek sistem minimalnega eh, skladiščenja. Če želimo omejiti špekulacije, je moje osebno mnenje, da moramo eh, imeti določene proizvode v skladiščih, na ta način bomo preprečili pre, pre, špekulacije. Potem pa uh, moramo seveda vse to povezati s cilji Evropa 2020 in mi vidimo naprimer tudi v Nemčiji določene regije, ki so bile nekoč zelo uh, revne. Uh, Po vojni eh, in dejstvo je, da so se razvile v perspektivne regije in to so uh, uspeli tudi z eh, programi za razvoj podeželja in nekaj podobnega si eh, želim tudi za druge regije v Evropi. Torej, določene eh, regije morajo še marsikaj eh, nadoknaditi in z ustreznimi ukrepi bi nam uspelo zagotoviti razvoj podeželskih regij. Torej, veselim se že razprav v naslednjem času in vsi, ki me poznajo, vedo, da sem pripravljen na kompromise. In svojim prispevkom tukaj sem hotel doseči, Eh, začetek razprave. Eh, v naslednjih eh, tednih in mesecih želimo intenzivno razpravljati in na koncu želim, da z veliko večino v parlamentu sprejmemo poročilo, ki ga bo komisar lahko upošteval v svojih zakonodajnih predlogih. Hvala vsem, ki so že sodelovali v razpravi. Hvala lepa za pozornost in veselim se še naprej dobrega sodelovanja. Hvala. Bene, grazie Albert. Sicur- v redu, hvala lepa Albert. Eh, prav gotovo bomo imeli kar veliko povedati. Imamo že 20 prijav k besedi. To, da najprej naj predam besedo Franku Kirijaku, ki eh, nažalost, eh, da, je, da opozarjam, da imamo malo časa na razpolago, kar 20 prijavljenih besedi, torej ga prosim, da bo čim krajši. Eh, gre za poročevalca ekonomsko-socialnega odbora, ki nam bo predstavil stališče, ki ga je danes zauzel ta odbor v zvezi z SKP po letu 2020. Hvala lepa predsednik, hvala lepa, zahvaljujem se odboru za povabilo na to sejo, tako kot ste opozorili. Danes do povdan eh, posebna sekcija eh, odbora, ekonomsko-socialnega odbora je eh, sprejela stališče o prihodnosti skupne kmetijske politike. Na plenarnem zasedanju bomo o tem razpravljali 15. marca. Naj se zahvalim poročevalcu gospodu Desu, eh, ki je sodeloval pri eh, naših eh, sejah in ga vabimo naj pride spet uradno pred ekonomsko-socialni odbor, zato da skupaj razpravljamo o njegovem mnenju. Jaz sam nisem kmetovalec, sodelujem pri eh, drugi skupini v eh, zastopstvu delavcev in torej nisem pristranski. Ampak menim, da prednostna naloga skupne kmetijske politike je to, da ovrednoti vlogo eh, kmetov kot proizvajalcev hrane in prehrambnih izdelkov. Reformo SKP je treba uresničiti tako, da zagotovimo rentabilnost za kmete in ustrezen dohodek za vse kmete po celi Evropski uniji. Za ekonomsko-socialni odbor, aktivni kmetovalec eh, mora imeti določene pogoje in sicer pogoje za proizvodnjo, za trženje svojih eh, pridelkov, tudi z neposredno prodajo na lokalnih trgih. Kot eh, ekonomsko-socialni odbor sodelujemo s predlogom capinga, tako kot predlaga komisar v sporočilu, ki bi ga bilo potrebno uveljaviti in sicer ne ob upoštevanju intenzitete plačanega dela, dela, ampak tudi neplačanega dela in torej dela kmeta. Da, tako da zagotovimo, eh, po našem mnenju, ustrezno tudi socialno utemeljitev za uporabo eh, evropskih sredstev. V našem eh, mnenju smo izpostavili tri ključne cilje, okolje, kmetijstvo, kmetstvo oziroma kmet in uh, delo. O delu ne govorimo in sicer eh, delo uh, uh, pojmujemo ne samo kot čas za določanje kepinga oziroma za pogojevanje, za, za primirjenje pogojevanja z uh, temeljnimi, do, za ustvarjanje temeljnih dobrin, ampak uh, pojmovano kot uh, človeški kapital. Imamo 18 milijonov evropskih kmetov in potem imamo 4 dodatne milijone ki jih ni mo moč enostavno opredeliti in ki pogosto krat nimajo nikakršnega delovnega razmirja in v mnogih evropskih državah so celo uh, ilegalni eh, delavci. Eh, poudarili smo, da nova skupna kmetijska politika bo morala zagotavljati Evropski uniji neko konkurenčno prehrambno panovo, ki naj bo tudi inovativna. Soglašamo z besedami DESA tako, da lahko zagotovi izboljšanje socioekonomskih pogojev, varnost delavcev in eh, tako, da, bomo, da bodo tudi razne oblike pomoči popolnoma skladne skladne tudi so socialnimi pogoji. Odbor meni, da je nemogoče, tako kot je bilo povedano, da je nemogoče uresničiti učinkovito reformo SKP po letu 2013 brez jasnih navodil v zvezi z odločitvami, ki so bile sprejete v zvezi z obsežnostjo in sestavo proračunu. To je bistveno vprašanje, zato menimo, da je potrebna Eh, dejansko najprej določiti eh, povezave med cilji, eh, orodji in orodji in finančnimi proračunskimi orodji. Naj povem, da odprtje trgov bo povzročilo zaostritev konkurence, bodi si kar zadeva sistem, cenovni sistem in bodi si tudi kar zadeva uvoz temeljnih, temeljnih surovin oziroma blaga široke potrošnje. Zato moramo zagotoviti tudi ustrezno stabilizacijo samih trgov. Hvala lepa. Zahvaljujemo se gospodu Kirijaku, zdaj pa odpiram razpravo. Najprej bom predal besedo uh, govornikom v imenu skupine, na to pa bodo sledili vsi ostali. Trenutno imamo kar 23 prijavljenih k besedi, zato bi vas prosil, da ste disciplinirani. Predajam besedo Luisu. Luis Capula Santos. Izvolite. Najlepše hvala za besedo, gospod predsednik. Poskušal bom biti čim krajši. Naj sprva čestitam gospodu Desu za opravljeno delo. Veliko napora je bilo vloženo v to in naloga je bila zahtevna. Naj izpostavim tiste zadeve, ki se meni zdijo pozitivne v njegovem delu. Gospod Des je um, sledil poročilu Line in tudi do neke mere predlogom komisije. Popolnoma se strinjamo z tem, to se nam zdi uh, primerna usmeritev, zauzimamo se za um, močno SKP. Denacionalizacijo in seveda boljše sodelovanje med držav, med kmeti in državami. Želimo poenostavitev in plačilni režim, ki bo uh, povezan na obdelovalno območje, ter eh, želimo uporabiti uh, zgodovinske kriterije, ki se uh, uporabljajo torej ponavadi za um, določanje pomoči za kmetovalce. To so pozitivni elementi, s katerimi se strinjam. Vendar, če sem odkrit, je poročevalec bil zelo nejasen in nenatančen, ko je šlo za tiste dele, kjer pravzaprav se mora slišati glas Evropskega parlamenta. In nekoliko je bil nekoherenten in nejasen pri ključnem vprašanju. Ne razložimo, o čem govorim. Poročilo DES pravi, da imamo osnovno o, prost prostovoljno osnovo za plačila kmetom. Res mi ni jasno, zakaj imamo tukaj neko prostovoljnost, če naj bi vse to opravljali v skladu z skupnimi pravili, zato da bo vse konsistentno. Gospod Des ne omenja. Uh, aktivnega dela kmetist, kmetovalcev. Komisijo bi prosili, da to bolj jasno razloži in sami smo že podali možno definicijo. Tukaj bi moral gospod Des poizkusiti najti rešitev, se pravi eh, rešitev oziroma definicijo. Govori o tudi o pravični razdelitvi pomoči, tako da eh, bi. Eh, države dobile eh, dva, manj kot dva odstota neposrednih plačil, ampak, kak, eh, ampak nekega poprečja, ne vemo pa katerega poprečja. To je osnovno vprašanje, ki se ga moramo lotiti in kar je treba v poročilu veliko jasneje zapisati. Potem pa govori gospod Des o dodatnem kritju tveganj. V 44. Eh, točki govori o dodatnem preprečevanju tveganj v 40. točki točki pa um, obstoječi sistem na evropski ravni zavrača. To je nekoliko to kontradiktorno. V 52. točki tu se zauzema za sofinanciranje in kot kaže, uh, želi SKP prenesti na bolj nacionalno raven uh, še zlasti, če se pogleda 35 in 52 točka v povezavi in to se mi ne zdi prava pot naprej. Slišali smo predstavnika gospodarskega in socialnega odbora, kjer očitno ne upoštevajo um, faktorja dela. In če tega trga dela in eh, nezaposlenosti ne upoštevamo in ne postavimo s tem eh, povezano določenih eh, meja, mislim, da gremo v napačno smer. Najbolj kontroverzna pa se mi zdi 22. točka v tem poročilu. Mislim, da je tukaj zelo zmedena ali celo kontradiktorna pred. Eh, sugestija, ki je verjetno celo v nasprotju z poenostavitvijo. Zakaj naj bi imeli 100-odstotno financiranje Evropsk iz Evropske unije iz drugega stebra, ko pa bi lahko to šlo iz prvega stebra? Poskušamo doseči harmonizacijo. V so, skupini socialistov se že mesece zauzemamo za, a, po, o, za okrepitev prvega stebra. Uporabljamo različne ukrepe, ki so popolnoma kompatibilni. In gospod Des, uh, ne vem točno, kaj je rekel, ampak zdi se mi, da je rekel, da uh, kmeti, kmetje mislijo, da je prvi stebr varen in drugi stebr nezanesljiv, ko gre za plečila. Uh, Zakaj okoljska plačila niso vključena v prvi steber, ker je to bolj varno, vsaj tako se zdi kmetovalcem. Nasplošno se mi zdi, da obstajajo boljše rešitve, kot so tukaj predstavljene. Moramo najti boljši način, kako doseči cilje. In skupina socialistov o tem še ni imela razprave, kajti eh, dobili smo le pred kratkim besedilo, k malu pa bomo tudi podali kompromisne amandmaje.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 trdo delo, ki ga je opravil gospod Des pri pripravi tega poročila. Prav gotovo je bil zelo aktiven in poskušal je vključiti eh, v razpravo o svojih eh, zamislih čim več kolegic in kolegov in tudi mojo skupino, pa tudi druge skupine, kolikor sem slišal in to pozdravljam. Podpiram oziroma pozdravljam stališča, ki jih je zauzel zahtevo po poenostavitvi, pravzaprav temu pro, nihče ne more uh, nasprotovati veliko nami, uh, e, finančnih sredstev v proračunu, uh, zahtevo po uh, pošteni razdelitvi, pravični razdelitvi. Kar zadiče, se tiče kmetov, podpiram njegov poziv za uh, neposredna plačila kmetom. Bilo bi pa bolje, povedati natančno, kaj mislimo z aktivnimi kmetovalci in pri kepingu se mi zdi, da uh, je to prav gotovo prava smer, ki jo predlaga. Imam pa kar nekaj pomislekov, kako tudi moja skupina. O tem smo že deloma razpravljali znotraj moje skupine. 68. člen oziroma predlog, ki je tam podan, to je v 15. odstavku, um, gre za ukinitev um, vezanih uh, podpor za um, ovce in um, k mlečne proizvode, ampak ne vem točno, kako se to povezuje z 15. in 16. odstavkov uh, glede na povezovanje kot eh, vemo, obstaja možnost, da bi popolnoma uničili, kot pravijo nekateri mediji, eh, živino rejo. Potem je tukaj en glavnih problemov vprašanje previčnosti. Koliko razumem pri branju poročila, eh, se govori o skupni obravnavi plačil iz prvega in drugega stebra ko gre za pravičnost. Mislim pa, da moramo to razlikovati. Namreč obstajajo eh, razlogi, zakaj so v nekaterih državah plačila za razvoj podeželje višja. Eh, govori o skupnem dnevnem redu, skupnem programu za vse države članice in 65 odstotkih neposrednih plačil eh, in sicer ko gre za poprečje 27 držav članic. Jaz sem to izračunal, to je približno eh, le tri nove države bi dobile eh, boljš, bi lahko izkoristile to prerasporeditev na um, bolj pravičen način. Mislim, da to ni dovolj ambiciozen predlog. Potem je pa to še nek uh, del, kjer imam pomisleke 22. odstavek, govori o modelu zazelenitve neposrednih plačil mislim, da uh, v bistvu s tem stvar samo še dodatno zakompliciramo, ne pa poenostavimo, kajti v nekaterih primerjih, torej ne vse države, ampak nekatere države članice uh, bodo morale uh, denar iz prvega stebra prenašati v drugi stebr, potem narediti seznam ukrepov in državam uh, in kmetovalcem omogočiti način uh, pridobivanja denarja nazaj. Nekatere, uh, države eh, bodo torej prenašale iz prvega v drugi steber, druge države lahko to izvedejo z sofinanciranjem, pa še tretja možnost obstaja za eh, države, ki želijo vse financirati iz drugega stebra. Torej razumem, da obstajajo različne možnosti, obstajajo pa seveda tudi ukrepi, eh, kot neke vrste kazen, če se ne držimo tega sistema. Jaz mislim, da bo s tem eh, situacija še bolj kompleksna in še teže razumljiva, ker imamo tri različna mehanizma za financiranje ukrepa, odvisno od eh, izbire posamezne države članice. Tukaj potrebujemo določeno jasnost. In eh, ne na zadnje, glede razvoja podeželja, govori o ukoninitvi Eh, treh eh, prioritetnih področji, vendar pa se potem to ne razdela natančneje, kateri ne bi bili klič, ključni cilji pri podežel, razvoju podeželja. Eh, seveda je to treba uskladiti z strategijo 2020, gospod Desto tudi jasno zapiše, ampak moramo pri tem točno vedeti, kakšni so ti cilji, ki se nanašajo na ukrepe za razvoj podeželja in videti moramo točno, kakšne bodo koristi za družbo in za posamezne kmete. Grazie George. Adesso... Hvala lepa, George, zdaj pa James Nicholson. Najlepše hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi uvodoma pozdravil opravljeno delo. Pri tej priložnosti, da lahko razpravljamo o podpori, moramo seveda priznati gospodu Desu, da ni tako kot pri prejšnjih eh, poročilih ustavljal neke nove elemente v poročilo, o katerem moramo sploh prvič razmišljati. Torej, lahko sem zadovoljen, da ne ponavlja starih zamisli iz preteklosti. Popolnoma se pa strinjam z vami, gospod predsednik, da moramo sodelovati kot odbor, če hočemo, da nas bodo jemali resno. In to je pravzaprav izziv za nas vse, ki imamo to odgovornost v tem parlamentu. Prav gotovo poenostavitev. Vsi jo potrebujemo, vsi se z njo strinjamo, vsi o tem že ure in ure govorimo, vendar nikakor ne uspemo tega dobiti, nikakor ne uspemo izvesti. Stalno govorimo o poenostavitvi, ker je v nasprotju s tem, kar se dogaja. To, kar je pred nami, ni enostavno, ni preprosto, preveč birokracije je in mi moramo najti način, kako naj ta, način eh, ta sistem poenostavimo in nadzorujemo. Po mojem je popolnoma jasno, da je eh, bistvo, ne vem kako je v drugih državah, ampak pri nas, če nimamo um, več sistema eh, plačil na posamezno kmetijo, ki temeli na eh, zgodovinskih podatkih. Če se to ukine, je čisto vseeno, kako velika ali malo je, eh, je kmetijsko gospodarstvo. In to je bistveno. Ravno tako moramo biti pri tem fleksibilni fleksibilni pri lokalnem izvajanju, naj bo to na regionalni ali na naro, eh, nacionalni ravni. Enostavno ne bo ena rešitev primerna za vse evropske države. Imamo razlike med vzhodom, zahodom, jugom in severom. Tega se moramo zavedati, to moramo upoštevati in to morajo odražati načela. In tudi ni mi jasno, kakšno bi bilo to sofinanciranje. Če razumem, sofinanciranje kot eh, renacionalizacijo kmetijstva, potem je to uprešljivo. Seveda moramo imeti določeno prožnost, ampak če govorimo spet o sofinanciranju, potem ni, nič, nič več obvezno, kar pomeni, da bodo določena skupina kmetovalcev v eni državi članici imela bistveno prednost v primerjavi z neko drugo skupino kmetovalcev v drugi državi članici. V mojem o, volilnem okraju me upravičeno sprašujejo, kaj pa za vraga počnete in ne smem jim zamerati. zameriti. Imamo uh, centraliziran denar za razvoj in popolnoma mi je jasno, zakaj se moji volilci tako razburjajo. Slišal sem, kar je rekel George o ak definiciji aktivnega kmeta. In tudi jasno mi je, zakaj poročevalec ni želel tega definirati. Kaj ti mislim, da je to lahko en največjih težav, s katerimi se bomo mi soočili in tudi komisija, če bomo šli v to smer, ker ti tukaj je toliko problemov, toliko držav povezanih s kepingom. Ko se enkrat odprete, ko odprete to vprašanje, je kot bi odprli Pandorino skrinico. Eh, prav gotovo se ne bom zauzemal za definicijo aktivnega uh, kmetovalca, mogoče bo to naredil George in res me zanima, uh, kaj bodo njegovi voljivci rekli, ko bo to predstavil. To bo prav gotovo zanimiva razprava. Obstajata še dve ali tri zadevi, ki jih moram omeniti. Več moram ugotoviti, kakšno je to področje nacionalnega zavarovanja tveganj. To je nekaj, kar ne moramo kar tako na hitro obdelati. Nekoliko prezgodaj je za me, da bi o tem razpravljal. Želim si razprave o tem nekoliko poznaje. Prav gotovo pa moramo podpreti varnostno mrežo. Ta varnostna mreža mora obstajati ko trg ne more tega zagotoviti sam. In mislim, da potrebujemo SKP, ki bo korisna predvsem za tiste, ki proizvajajo hrano v Evropski uniji. Moramo zagotoviti eh, dobavo hrane. Vsi vemo, kaj se zgodi, če hrane ni dovolj. Veliko je več, je treba narediti. In eh, George je izpostavil, zakaj eh, pa predlaga, da prelivamo sredstva iz prvega v drugi steber in spet nazaj. Mora nam biti bolj jasno, kako se bo to obneslo in pri tem ne smemo dovoliti še več birokratizacije. Hvala. Martin Ožling. Martin. Hvala lepa, Martin, izvolim. Ja, Tudi jaz bi se najprej zahvalil Albertu za njegovo delo. Prav gotovo mu ni lahko aplavz bo verjetno omejen, eh, vendar mi bo, eh, želimo pomagati z našimi predlogi, da bi postalo poročilo kar se da dobro. Torej, želimo pomagati, da bo poročilo kar se da dobro, da ga bo tudi celoten parlament sprejel. E, najprej e, bi e, rad. E, povedal, da se očitno glede določenih točk eh, strinjamo, glede struktur. Ne vem pa, zakaj poročevalec ogroža strukture z dvema stebroma. Eh, stvari mi niso posem razumljive. Mislim, da mora biti jasno in tudi komisar je to povedal svojim eh, poročilom, da potrebujemo zeleno komponento v celotni kmetijski politiki in to seveda zahteva ukrepe prvega stebra. Ne vem, zakaj ne bi bilo težko formulirati eh, določene ukrepe tako, da ne bi eh, nastalo eh, več premena z nadzorom. Zakaj ne bi v prvem stebru zapisali kolobarjenje, leguminoze, uh, zakaj to ne bi bilo možno, saj to je preprosto nadzorovati, tudi eh, glede na skrižne skladnosti lahko najdemo kompromise. Ne vem, kako je z točko mali kmetje. Mi smo se eh, dogovorili, da morajo mali kmetje biti predmet posebne pozornosti. Mislim, da smo rekli, da je treba spodbujati ma, male kmete, če ne nas produjejo strukturnim spremembam. Mali kmetje imajo pomembno nalogo in ne vem, zakaj jih eh, ogrožamo in pravimo, da jih bomo spodbujali le, če ne bodo na poti strukturnim spremembam. Potem pa eh, pravičnost pri porazdelitvi. Dve tretjini eh, znotraj države članice, to kot merilo se mi ne zdi izvedljivo in tudi ni naveden noben časovni okvir. Ne vemo, dokdaj je stvari treba prilagoditi. Mi imamo skupno kmetijsko politiko in to morajo sprejeti vse države članice. Drugo eh, vprašanje je pravična porazdelitev znotraj kmetijstva. Tu imamo veliko neravnovesje in ne vem, zakaj se nismo lotili vprašanja zgornjih meja, kot je to tudi predlagala komisija. Mi moramo o tem razmišljati. In mi eh, lahko naprimer upoštevamo dejavnik eh, delovna mesta pri porazdelitvi eh, sredstev. Delovna mesta so lahko torej pomembna utemeljitev za bodočo skupno kmetijsko politiko. Potem 68, ta člen bi obdržali, potem dostop do trga, dovolimo, ko je to v skladu z evropskimi pravili, vendar to bi moralo veljati tudi za krmila, ki se uvažajo v Evropsko unijo. Ne vem pa, kako se bo potem argumentiralo. To je zelo zanimivo vprašanje. Sicer pa menim, eh, da eh, moram reči, da sem si želel bolj ambiciozno poročilo. Eh, ki bo odgovorilo na mnoga vprašanja prebivalstva. Eh, mi moramo pokazati, da izdatki ustrezajo ciljem. Tu so eh, deficiti in premalo prebivalstva tudi sprejema skupno kmetijsko politiko. Torej te teme se moramo lotiti bolj ambiciozno, moramo formulirati bolj prepričljivo, zato da se bodo tudi kolegi v parlamentu strinjali s skupno kmetijsko politiko. Hvala. Grazie, Eh, hvala lepa. Zdaj pa bom predal eh, seveda besedo tudi vsem ostalim kolegom to, da eh, kar zadeva koordinatorje, sem bil nekoliko bolj prožen, ampak ker imamo še 20 drugih prijavljenih besedi, bi vas prosil, da ste čim bolj strnjeni. Torej, predam besedo gospodu Papa Stankusu kot prvemu. Izvolite. Predre, eh, je antikimeniki anagdonsitis eh, ekthesis. Najlepša hvala za besedo diagnoza, objektivna diagnoza, ki je vključena v poročilu, pa vključuje razlikovanje in konvergence. In te elementi, ki se povezujejo ali pri katerih pristaja do razlikovanja, enostavno na, niso povezani z politično usmerjenostjo. EPP, na primer, socialisti in tako naprej, nimajo nekega skupnega stališča kot skupina. Potem imamo ohranjanje proračuna za SKP po letu 2013, glede tega se seveda najverjetneje vsi strinjamo. Prav gotovo se ne strinjamo za ponovno nacionalizacijo SKP-ja. To so neke stalnice, neke jasne točke. E, jasnost e, glede prvega, drugega stebra, poenostavitev, e, neposredna plačila, so, ta so bistvena za ohranjanje določenega dohodka za kmetovalce in za soočanje z nekimi pravili, ki jih je treba zagotoviti v celotni Evropski uniji. Glede vsega tega se strinjamo. Po drugi strani pa moramo zagotoviti pravično razporajanje sredstev in eh, po mojem mnenju je treba ehm, se dogovoriti o nekem ustreznem prehodnem obdobju. Kajte sicer bo vpliv, gospodarski vpliv za določene eh, regije bistveno večji kot na druge. Strinjam se z poročevalcem, eh, ko gre za nek eh, paušal, za enotno plačilo za celotno Evropsko unijo in kot je rekel kolega, postaviti moramo enako pravna, pravična merila za uh, enotna plačila upoštevaje razlike med državami članicami in regijami. In potem še dve zadnji pripombi. Potrebujemo bolj pravične in eh, fleksibilne tržne ukrepe. Treba je reči, da v mnogih primerjih imamo, eh, pre, smo premalo naredili za tržne ukrepe. Eh, kar pa zadeva greening ali ozelenitev moramo najti bolj učinkovite načine, kako to izvesti, zato da zagotovimo eh, nadomestila na nek način za proizvajalci. To so moje prve pripombe, ki jih lahko sedaj podam po branju poročila. Želel bi se eh, zahvaliti poročevalcu za njegove prispevke in za eh, to, ta prvi osnutek eh, besedila, o katerem sedaj razpravljamo. Elizabeth Jegel, e poi... Gospa Jegel, na to pa gospod Dorfman. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej tudi hvala Albertu, ki se je zelo potrudil s svojim poročilom. Mislim, da če se lotimo tega poročila in razmišljamo o prihodnosti eh, skupne kmetijske politike, moramo imeti pred očmi vsa poročila, ki spadajo zraven. To je poročilo Lajen, to je poročilo Papa Stankos eh, o mednarodni trgovini, to je tudi pomembna podlaga za razpravo o prihodnosti SKP-ja. Pri zadnji kmetijski reformi to ni bila velika tema, danes pa je to pomembno In tudi stališče, mnenje, lavije o proračunu je pomembno. Ni treba razpravljati o kmetijstvu in porazdelitvi, če ni denarja oziroma če je denarja bistveno manj. Sem, poslušala sem predstavnike političnih skupin. Slišala sem soglasja, slišala sem vprašanja. Točka 22 je prav gotovo en izmed najtežjih točk in s to točko se bomo morali intenzivno okvarjati, pri čemer pa tudi pravim, da eh, Če zahteva zeleno komponento v celotni uh, eh, Evropske unije, mora to seveda biti podlaga uh, za uh, plačila. Uh, kako bomo pa to organizirali? Seveda v drugem stebru imamo sedaj lahko okoljsko uh, kmetijske ukrepe in ene države to delajo, druge manj. E, tudi zaradi tega, ker je to povezano s sofinanciranjem in nekatere države pravijo, to ne gre. In zaradi tega je njegova zamisel, da se v prvem uh, uh, stebru porazdeljuje evropski denar in zaradi tega moramo podpreti in, in se boriti za ta prvi uh, stebr. Če pa bomo imeli te uh, ukrepe uh, ekologizacije v prvem stebru, kako bomo pa to nadzorovali? Torej, naprimer, v moji. Uh, uh, zvezdni eh, deželi je tako, da pač se marsikaj dela v drugem stebru in potem bomo pa imeli še v prvem stebru. Mi moramo razmisliti, kako z birokracijo. Torej, v drugem stebru bi morda rekli obvezno brez sofinanciranja. To moramo pač razmisliti. Kaj z denarjem? ni enostavno. Ne moremo kar tako reči o zelenitev in eh, kolobarjenje. E, to je morda v redu pri nas v Nemčiji, kako pa na Laponskem, e, kako na jugu Španije. O tem moramo še dobro razmisliti, če bomo pač imeli e, ta greening na evropski ravni. Toliko za enkrat prosim da se vsi potrudimo za kompromis in da najdemo cilj, ki bo deležen tudi velikega soglasja na koncu. Hvala lepa. Ta. Hvala lepa, oproščam se, zahvaljujem se Elizabet, predam besedo Dorfmanu, ampak bodite pozorni, imamo še 17 prijavljenih besedi in moramo absolutno zaključiti to razpravo, ker nekaj minut moramo posvetiti tudi sej uh, koordinatorju, torej vas prosim, da ste čim bolj strnjeni. Herbert na to pa bo ve. Rodi. Hvala lepa, predsednik. Skušal se bom držati tvojih navodil. Mislim, da smo se pač v tej razpravi osredotočili zelo na greening, eh, vendar obstajajo prav gotovo pomembnejša vprašanja pri SKP-ju in pred tej zeleni komponenti se moramo vprašati, kaj imamo danes. In leta 2019 1992 smo uvedli premije, okoljske eh, okoljsko-kmetijske premije in mi imamo eh, države članice, kjer 20 odstotkov vsega denarja uporabijo za take ukrepe, v drugih pa samo 2 odstotka vsega denarja. In mi sedaj ne moremo uh, iti s kosilnico uh, čez vse države in zahtevati uh, te, uh, to ekologizacijo tudi od tistih držav, uh, ki že danes pravzaprav porabijo 20 odstotkov za to področje. E, mi se tudi sprašujemo, ali Eh, je eh, zgodovinska podlaga dejansko privedla do prave po razdelitve eh, ali pa je tako, da tiste regije, ki so včasih prejemale veliko, še danes prejemajo veliko, ali ne bi bilo potrebno drugače porazdeliti denar. Eh, eh, torej, zelo veliko denarja gre za poljedelstvo in eh, kmetijske cene rastejo in verjetno bo poljedelstvo tu imelo največji, največjo korist. Spraševati se moramo, ali ne bi raje investirali denar za to, da lahko začnejo kmetovati mladi kmetje. Torej, dve minuti sem že govoril, samo še stavek pri mladih kmetih, pri malih kmetih, pardon. E, ne gre torej za to, da e, malim kmetom damo več kot drugim, temveč gre za to, da jim stvari damo manj birokratsko kot drugim. Euh, gospod predsednik, gospod Desa, res je, da. Uh, imamo vaše poročilo v našem jeziku in sicer imeli smo zelo malo časa, da ga uh, preberemo, torej gre za neko splošno analizo, ki jo bom podal o obliki in o vsebini. Uh, torej najprej v zvezi z obliko. Mislim, da bi bilo pomembno, da bi poročilo bilo strukturirano zato, da bo bolj jasen v zvezi z vprašanjem varnosti porabe in vprašanje kmetovalcev. Naj se navežem na te tri pojme, kajti na tak način je, eh, tudi, eh, je bila tudi zapisana rimska eh, pogodba. Torej moramo razumeti, kateri je smisel skupne kmetijske politike, moramo najti torej neko doslednost v našem projektu, ki naj se upada z temelji SKP-ja v letu 1958. Torej, kar zadeva potem vprašanje velikih izzivov. Mislim, da imamo dva velika izziva, ki sta najavljena in pomembno je jih izpostaviti. Prvi izziv zadeva prerasporeditev a, pomoči. Res je, da danes prihaja do nepravičnosti v porazdelitvi pomoči. Vsi to priznavajo, tudi sama komisija to priznava. Danes polovica kmetov ne prejemajo nikakršne pomoči. Recimo, ko si ogledamo primer proizvajalcev. A, svinjine oziroma perutnine, cena surovine narašča in ni načina, kako bi jim lahko pomagali, kajti trenutno niso vključeni med kmetovalce, ki, ima, ki so upravičeni do pomoči. Ključno vprašanje je prerasporeditev med različne kmetovalce in tudi med različne države. Vprašanje omejitev pomoči na določeno zgornjo mejo, to se tudi usiljuje, ampak usiljuje se še drug problem problem, o katerem se nismo pogovarjali in sicer vprašanje, ali neposredna plačila se morajo navezati na dohodke kmetovalcev, torej ali pa na promet uh, posameznega uh, podjetja, posamezne kmetije. To ni zanemarljivo. Torej dohodek ali promet. Moramo se pogovoriti o tem in če rečemo, da omejimo raven, seveda uh, moramo vedeti, kaj, o čem govorimo, kajti drugače bi lahko uh, neskončno podpirali uh, določene kmetovalce. Na to moramo gledati v sklopu, moramo nekati financirati tistih kmetov, ki niso aktivni aktivni. Recimo, da angliško kraljice ne bomo financirali več in prav tako tudi drugih takih nepravih kmetovalcev. Poleg tega drugi cilj, o katerem se pogovarjamo, je e, torej, torej neka skupna kmetijska politika, ki naj bo trajnostna. Ne govorim o zeleni skupni kmetijski politiki, kajti to vnaša veliko napak, ampak trajnostna, ki naj torej omogoča, da se ohranja z rodom voda, urod naj ne uničuje torej in naj omogoči kmetijstvu, da se prilagodi na podnebje. To je drugi cilj, druga novost in mislim, da dejstvo, da smo to vključili v prvi stebr, je, eh, gre pripisati vrednoti solidarnosti v Evropi. Vse eh, države niso tako sebične glede na proračunska vprašanja drugih držav, naprimer Grčija in Irska, sta tak primer in nimata dovolj sredstva za to, da podpirata uh, svoje kmetovalce na enak način kot Nemčija ali Francija. Torej moramo gledati to skladno in skupaj bomo lahko izvajali ta skupni projekt. Hvala lepa, Jose, Mark Tarabella, na to pa gospa Meginez. Predsednik, jaz naj začnem z stavkom v italijanščini Gramšija, ki non sa da dove viene, non sposa pere dove va. Kdor ne ve, odkot prihaja, ne more vedeti, kam gre. In eh, dejansko sicer eh, čestitam gospodu Desu za opravljeno delo. To, da ko sem prebral njegovo poročilo, sem, sicer so se mi pojavili določeni dvomi, eh, kajti že nekaj časa delamo na tem. Lizbonska pogodba nam je zagotovila tudi pristojnosti soodločanje na tem področju. E, to ima zelo velik pomen za nas in torej e, sicer nočem e, zdaj, zdaj grajati gospoda Desa, ki si je sicer prizadeval, ampak imamo kar nekaj stvari, ki so nejasne in tukaj citiram celo vrsto poglavi, kot naprimer 22 oziroma neko pripombo pod črto v zvezi z točko sedemindvajset kar zadeva eh, tudi javno, javno pomoč ampak se želimo osredotočiti samo na najbolj bolj eh, problematična vprašanja. Tukaj eh, mislim predvsem na nihanja, na nestabilnost in to se bo seveda nadaljevalo tudi v prihodnje. Ampak zelo se bojim, kaj ti potrebno bo nekoliko spremeniti poročilo in oblikovati neko dosledno sporočilo. Največja težava je eh, ta, da si želimo priti do jasnega sporočila parlamenta s pomočjo predlogov sprememb, zato da ne bo besedilo preveč pač uh, eh, eh, razvodenilo. In uh, torej, ko sem prebral uh, besedilo, moram reči, da je splošni namen bil jasen, ampak uh, um, ena točka vsake tri mi ni bila povsem jasna in torej bo potrebno še uh, si prizadevati vsi skupaj za to, da bomo spregovorili z nekim enotnim in odločnim glasom. Hvala lepa, Mark, sedaj pa gospa McGuinness, na to pa gospa Garcia Perez. Uh, Najlepša hvala. Malo časa imamo na voljo. Albertu Desu moram čestitati za poročilo polno izzivov. Pluli smo, iskali smo pravo smer in ta, to poročilo nam da razlog za globi razmislek o izzivih pred našim odborom. Naj bi to SKP reformirali na ta način, da bi eh, upoštevali vse, kar je bilo predlagano danes popovdne. Naj povem še v kratkem naslednje. Ponavadi se ne strinjam z gospodem Bovajem, vendar tokrat se mu zahvaljujem za dve omembi in sicer trajnostno kmetijstvo. Jaz mislim, da potrebujemo trajnostno in konkurenčno kmetijstvo. To je naš cilj in zaradi tega moramo reformirati našo politiko. In druga stvar, ker je omenil glede Irske, obstajajo držav, države članice, ki so bolj, eh, v boljšem položaju za financiranje kmetijstva, ampak bodimo si čisto najjasne. Govorimo o skupni kmetijski politiki, o 100% financiranju neposrednih plačil in glede tega imamo dogovor. In zato moramo biti zelo previdni pri vseh naših reformah, da ne bomo povzročili eh, moten. Eh, pri notranjem trgu zaradi skupne kmetijske politike in hvala, da ste na to upozorili. Moramo o zelenitev nekoliko bolje definirati. Eh, ne razumemo tega še čisto dovolj. Potem pa je še tukaj definicija aktivnih kmetovalcev. Občutek imam, da glede na to, kar sem slišala, da naj bi bili vsi majhni kmetje tudi aktivni kmetje. Obstajajo pa mnogi kmetje, ki so istočasno še kaj drugega, ne samo kmetovalci. To bomo moramo bolj podrobno pogledati in potrebujemo bolj koherentno sporočilo, ki se bo izluščilo iz predlogov sprememb, sama jih bom prav gotovo vložila. Države članice oziroma. Uh, oblasti, eh, ki o tem odločajo, so prav gotovo eh, tiste, ki so za to pristojne in one so tiste, ki morajo izvajati vse reforme, ki jih bomo določili. Hvala Albertu za vse to, kar je zapisal in eh, bolj poglobljeno sliko bomo dobili za predlogi sprememb. Hvala lepa, zdaj pa je na vrsti gospa Garcia Peresa. Señor presidente, voy a ser... Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Res bom kratka. Strinjamo se glede glavnih vsebin in to, kar so tudi drugi rekli glede splošnega pristopa. Uh, uh, strategija 2020, usklajeno z leto, dovoljšna sredstva, ustrezne uh, tržni instrumenti, definicija prvega in drugega stebra. Ne glede na to, pa, kar so rekli že drugi pred mano, če berem cilj, eh, to pa je poenostavitev SKP-ja. In uh, praktična izvedba le tega Mislim, da dosegamo ono nasprotje, vzpostavljamo bolj kompliciran sistem, bolj nejasen sistem in to je popolnoma jasno iz 22. odstavka, o katerem so govorili tudi drugi. Če e, nimamo jasne definicije o snu, e, eh, stebrov, potem e, meni je jasno, kako bomo imeli jasne, jasne merila za prenos sredstva iz enega stebra v drugi. In to je prav gotovo zelo slabo zapisano, no, o tem moramo še skupaj razpravljati. Obstajajo pa še druge zadeve, kjer pa mislim, da bomo brez težav dosegli sporazum. Obstajajo tudi tiste, kjer bo treba se še pogajati in poskušati v okviru odbora najti kompromis, tako da bomo oblikovali stališče, ki jo bomo. Eh, uspešno zagovarjali. Sprva eh, gospod Mišel Danten. Hvala lepa, tudi jaz se želim zahvaliti za. <clears throat> Na, dobro opravljeno delo gospodu poročevalcu. V poročilu se uveljavljajo določena stališča, nekaj pomenljivih vprašanj, v zvezi s katerimi se parlament mora izraziti, naprimer napredovanje v smeri bolj skupnih pravil, hkrati pa moramo tudi uveljaviti našo željo, da ne pride do ponovne nacionalizacije politik, potem navezovanje na dovinsko načelo, tudi eh, administrativna poenostavitev z neko eh, bistveno eh, tudi ekopogojnost, če se lahko tako izrazimo, in tudi pragmatični ukrepi, ki naj upoštevajo tudi eh, živalsko, živinorejsko, kmetijsko realnost določenih ozemlji. Tukaj mislim tudi na vprašanje dohodka kmetovalcev, na prehramno verigo in na vlogo potrošnikov, ki so bistvenega pomena. Določena vprašanja so bolj sporna, naprimer ekologija, ekologizacijo oziroma ozelenitev. Ugotovil sem, ko sem razpravljal z nekaterimi kolegi in ko sem razpravljal tudi z drugimi ljudmi eh, drugih eh, narodnosti zunaj parlamenta, da eh, javnost se na različne načine odziva na vprašanje. Naprimer, v zvezi z ozelenitvijo sem odkril, da v Nemčiji je to vprašanje, ki je bistvenega pomena za naravovarstvene Eh, organizacije in kar bi moralo po njihovem mnenju spadati pod drugi stebr. In eh, te eh, združenja menijo, da v drugih državah, da do ozelenitve ne sme prihajati zunaj prvega stebra. In torej tukaj v bistvu pridemo dejansko v slepo ulico. Torej po eni strani moramo upoštevati zaznavo, različne zaznave naše javnosti, ko obravnavamo posamezne teme. Prepričan sem, da tudi vsi ne razmišljamo o istih eh, definicijah. Naprimer, ko govorimo o varnosti, eh, o prehnamni varnosti, ko sem prebral ta ali oni člen, imamo občutek, da ne govorimo vsi o isti stvari. Torej, potrebno je, preden uložimo predloge sprememb, potrebujemo še neko bolj poglobljeno razpravo za to, da opredelimo bolje posamezne pojme, kajti drugače tudi s predlogi sprememb pa bomo naleteli na težave oziroma razmišljali o različnih pojmih. Hvala lepa, Mišel. Zdaj pa gospod Jar. Poročevalcu se prisrčno zahvaljujem. Eh, prevzel je težko eh, poročilo. Dve pripombi. V odboru ne smemo eh, nekako podcenjevati tega, s čemer se strinjamo. Vsi se strinjamo z ukrepi greeninga, te ukrepe je treba sprejeti, to je nasplošno jasno. Povzivam se, da si moramo biti na jasnem, eh, kaj želimo doseči. Ti ukrepi morajo biti nebirokratski. Tu ne smemo imeti sofinanciranja. Ukrepi greeninga naj bi imeli vsake države članici podobno eh, vrednost. Ne morejo biti eh, vredni v eni državi 50 evrov ali pa 150 evrov, v drugi pa 15 evrov. ne smemo pa seveda s tem izničiti uveljavljenih eh, dolgoletnih programov. Naprimer eh, v Nemčiji v določenih regijah imamo številne okoljske programe in eh, če bomo pač kmetom odzeli vse podpore za dosedanje ukrepe, ne bomo eh, dosegli velike eh, koristi. Potem pa je vprašanje na skrižne skladnosti še odprto. Eh, ukrepi greeninga bi lahko bili tudi v drugem stebru, ni treba, da so v prvem. Mi moramo natančno pogledati, kaj želimo doseči s to ekologizacijo, kje, eh, v katerem eh, stebru bomo to dosegli, je pa drugo razredno vprašanje. Potem pa zgornja meja. Torej prihajam iz regije z velikimi obrati. Politika ne more eh, skonstruirati neke idealne uh, Eh, idealnega gospodarstva. To smo videli v socializmu, da to ne eh, funkcionira. Mi ne moramo in ne smemo ovirati razvoja posameznih gospodarstv. Hvala lepa. Naj vam povem, da eh, skušamo najti v Stražbovskem tednu uro ali uro in pol, zato da nadaljujemo to razpravo, zato da bomo imeli nekaj več časa pred zapadlostjo roka za preuložitev predlogu sprememb. To je 14. marca. Mislim, da lahko rečemo že iz iz te razprave, da bomo imeli na stotine predlogov spremembi in torej moramo nameniti tej razpravi vsaj še eno uro, uro pa pol. Uh, gospod, uh, gospa Rodust. Tudi jaz se gospodu Desu zahvaljujem za težavno nalogo. Pričakovanja državljanov, kmetov in vseh tistih, ki se ukvarjajo s to temo, so visoka ciljev SKP-ja pa ne smemo uh, pozabiti in prepričana sem, da gre tu za, za varstvo uh, ž, uh, zagotavljanja živil, biotska raznovrstnost, uh, preprečevanje podnebnih sprememb, varstvo okolja. Celo vrsto vprašanj sem eh, imela, vendar zaradi pomankanja časa se bom osredotočila na eh, eno ali dve vprašanji. Naj nekaj povem o uvodni izjavi G. Tu piše skupni cilji kmetijske politike zlasti potrošnikov in tako naprej. Ne smejo Eh, ogroziti konkurenčnosti evropskih kmetov. Neposredna plačila so namenjena temu, da kmetom eh, zagotovijo ustrezan dohodek. Če pa sedaj eh, preoblikujemo prvi stebr na podlagi kriterijev, potem tega ne bomo izpolnili. In, delati kot do sedaj ne bo šlo, kajti to bi pomenilo, da nam bodo črtali denar in zaradi tega si stvari prosim še enkrat natančno oglejmo. Potem me skrbi še nadaljne vprašanje. Naj eh, govorim še in povem nekaj o zasebnih sistemih oskrbe. Eh, mi ne smemo dobiti kmetov prvega in drugega razreda. Eh, Torej, financiranje je težavno brez eh, sodelovanja EU in držav članic ne gre. Vendar mi želimo skupno kmetijsko politiko. Zakaj ne bi potem eh, smeli tu iskati skupne evropske rešitve? Potem pa vprašanje, kaj so instrumenti za, mo za motenje eh, trga in v eh, uh, odstavku 36. Hvala lepa. Naj eh, vas seznavnim, da je naš predlog ponedeljek 7. Eh, marec v Strasburgu ob 19. uri zvečer. Takrat bomo imeli na voljo še uro in pol za razpravo. Zdaj pa, ker imamo še pri devet prijavljenih besedi, bi vas prosil, da se držite ene minute. To je čas za govor. Gospod Kalnjete, na to pa gospod Reimers. Ja, godātais priekšsēdētāji, kungs, es, protams, mēģināšu runāt vienu minūti. Spošto vani, gospod predsjednik, poskušala bom biti čim krajša in reči vse, kar sem želela v eni minuti. Mislim pa, da je to diskriminatorno, ker so drugi govorili dva ali tri minuti. Naj Albertu Desu za, se hvalim za pripravo to, tega poročila. Zelo težko je pa seveda naša različna mnenja vključiti v različno eno poročilo, ki so mnenja so grozno različna med eh, vzhodom, zahodom, jugom in severom. Latvijski kmetovalci menijo, da je pri SKP-ju najpomembnejša pravičnost. Neposredna poročila, ki so za nas najpomembnejša, saj tako smatramo, morajo biti porazdeljena enakopravno. In zaradi tega. Pozdravljam predlog, da se določi najnižja raven na hektar površine. Pa tudi um, določanje zgornjih maja na hektar mi je všeč. Latvici menimo, da bi moral biti najnižji prak 75 odstotkov popretnega plačila v Evropi. Lahko pa bi zgornjo mejo postavili na 125 odstotkov tega poprečja. Pripričani smo, da je treba v oda, da je dodatno obdobje ne sme predseči štirih let, vendar ko smo imeli reformo za SKP v letu 2004, je bilo tri leta dovolj za prehodno obdobje. Pri tem pa niso navedeni objektivni kriteriji, ki so omenjeni v poročilu Lions te je treba upoštevati pri dodeljevanju sredstev. Lahko se upošteva BDP na proizvajalca, površina ob delane zemlje ali pa kot tretje stroški za vzdrževanje zemlje. Veliko dela nam je še ostalo pri tem poročilu, prepričana pa sem, da kljub razlikam bomo našli v naši raznolikosti enotnost. Lepa gospod Rejmer, uh, ni potrebno, da drvite. Kdor uh, ne želi poseči v razpravo zdaj, se lahko umakne in bo spregovoril 7. marca. No, poskusila bom nekoliko krajše predstaviti svojo točko. Večina stvari je bila že omenjena. Mi moramo upoštevati, da smo imeli v Evropi gospodarsko in finančno krizo, ki je močno vplivala sedaj eh, imamo močne prelomne politične čase zunaj Evrope in tudi kmetijstvo je vključeno v svetovno gospodarstvo in pod vplivom teh dogodkov. Mi govorimo, kaj pričakujemo od kmetov, vendar centralni cilj SKP-ja je zagotavljanje eh, gospodarskega preživetja eh, teh gospodarstv in zaradi tega ne smemo formulirati preveč eh, želja. Mi moramo pustiti tem eh, obratom tudi možnost, da se razvijajo. Hvala lepa, gospod Reimerska in Novski Natoli Smit projekcije. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospod Des je pripravil dobro poročilo, ki odgovarja na mnoge zagate. Predstavlja pa tudi izziv, ki je po mojem ključnega pomena. To pa je konkurenčnost kmetijstva v Evropi in to na svetovni ravni pred kratkim je pravzaprav ta konkurenčnost začela se zmanjševati. Uvoz iz tretjih držav bi moral uh, potekati na osnovi višjih standardov za zaščito živali, tako da se zagotovi spoštovanje evropskih standardov. Ne smemo govoriti le o približevanju teh standardov, kar pa zadeva pošteno razdelitev sredstev, ta mora biti utemeljena na objektivnih merilih. Obstajati pa morajo razlike, ker obstajajo razlike med kmetijskimi sektorji v različnih državah članica. Vse pa morate veliti na objektivnih merilih. Če eh, izhajamo iz objektivnih eh, merilih eh, v poročilu Lions, potem vemo, da gremo v smer neposrednih plačil, ki bodo drugačni. Dve zadevi bom samo omenil, ne bom ponavljal, kar so rekli drugi, glede razvoja podežel in um, eh, regije za najbolj omejenimi možnostmi naj bi imeli neke druge ukrepe, ki ne bi zamenjali obstoječe. Po našem mnenju najboljši, najbolj inovativni eh, so tisti, ki so najbolj eh, fleksibilni takrat, kadar eh, so najbolj izvedljivi na lokalni in regionalni ravni. Tukaj moramo biti bolj jasni. In kar se tiče scheme za regije za najbolj omejenimi možnostmi, ki so zelo pomembne za zelo verli, ranljiva, območja. Pomembno je, kako bomo to vse povezali z reformo SKP-ja. Pri tem ne smemo pozabiti na ta element. Bolj natančno je treba to um, opredeliti in postaviti v središče poročila, ki ga sicer podpiramo. Hvala lepa, držali ste se časa na voljo Kostinga, na to pa. No, počakajte trenutek, Kostinger. Hvala lepa, predsednik. Še enkrat bi rada opozorila na to, da je res zelo pomembno, da če govorimo danes o greeningu v prvem stebru, da ne bo prišlo do poslabšanja situacije za države, ki so že veliko storile na okoljskem področju. Torej 90 odstotkov eh, kmetov v Avstriji je uh, v, vključenih v okoljske uh, ukrepe, torej mi tega ne smemo pozabiti. Mi še izpolnjujemo uh, določbe na skrižne skladnosti in to se dosti krat pozablja, kadar iščemo utemeljitve za finančna sredstva za kmetijstvo. K, treba je moramo upoštevati seveda eh, varnostni eh, menedžment, varnostno mrežo in mi moramo dejansko tu preveriti, ali je tu znanje pri vseh eh, isto. Eh, mi moramo videti, kaj se dogaja na eh, k, eh, trgih. Mi, eh, moramo dejansko uporabiti vse instrumente, ki jih imamo, zato da poskrbimo za pravičnost v prihodnosti in mi moramo tudi izkoristiti vse možnosti za preprečevanje špekulacij. Gospod Smith je to že omenil. Uh, pomembni so eh, posebni ukrepi za eh, regije z najbolj omejenimi možnostmi, za hribovska področja, potem eh, tudi posebni ukrepi za, mater, za krave dojilje. In mi moramo seveda tudi opozoriti na posebno področje za mlade kmete posebne ukrepe, ne vem, ali so zadostni ukrepi v drugem eh, stebru, morda bi potrebovali bolj pogumne korake za mlade kmete. Hvala. Prego, onorevole. Izvolite, eh, Vlozovič, na to pa Agnew. Hvala lepa, predsednik. Naj spregovorim o prihodnosti skupne kmetijske politike najprej, naj pa naj, naj se zahvalim gospodi v desu, kajti to poročilo predstavlja eh, trdno podlago za nadaljne delo za iskanje novih rešitev. Mislim, da poročilo gre v pravo smer. Tukaj dejansko imamo ključe za prihodnost kmetijstva v Evropi. Ni nikakršnih drznih predlogov sicer, da bi se rešili razhajanj med novimi in starimi državami na področju neposrednih plačil, ne glede kako bo izgledala ta prihodnost. Vsekakor vse države pa bi morale biti vključene v skupno kmetijsko politiko. Eh, seveda bodo obstajale določene razlike, tako kot obstajajo že razlike med državami, glede tega, kako se izvaja kmetijstvo. Vse to seveda se prevaja v določene razlike glede neposrednih plačil. Vsekako raven te pomoči ne sme biti odvisna od eh, eh, države, iz katere izhaja določen kmetovalec. Načelo delitve sredstev mora biti enako za vse kmetovalce. Torej, opažamo določene diskriminacije pri uh, delitvi uh, sredstev. Nekatere države so diskriminirane napram drugim. V prvih uh, desetih letih članstva Eh, naši kmetovalci so prejeli manj sredstev, kolikor bi jih prejemali brez diskriminacije. Pri francoski revoluciji smo govorili o svobodi, o bratstvu. Sicer imamo svobodo, imamo bratstvo, imamo pa enakosti in brez tega ne moramo imeti niti pravice. Eh, upamo, da z novo skupno kmetijsko ehm, politiko bomo razvili nove kriterije za podpiranje kmetovalcev. Ne smemo imeti dve hitrosti. Gospod Engnju, na to pa gospod Dot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 Albert, I understand from the emails you've become a socialist. And um, e- zdi se mi, da Albert, da si postal socialist in tudi in celo britanski minister za kmetijstvo te lahko piše kot socialist, ampak moramo vedeti, odkud vse to prihaja. Dejansko vi ste edini poročevalec, ki smo ga skušali eh, podpreti, ko smo govorili o resnici, o podnebnega segrevanja in o podnebnih spremembah vsekakor bomo ohranili določen razum tudi v zvezi s tem. Eh, sicer eh, ne moram pod vas podpreti, ko govorimo o sofinanciranju. Eh, v Veliki Britaniji imamo zelo malo sredstev in to bi še nadalje obremenjevali britanske davkoplačevalce, če bi dejansko uporabljali delež iz drugega stebra, za, za, ki je namenjen Združenemu kraljestvu, za to, da financiramo druge države. 95 30 sekund, da sem iz, uporabil. Hvala lepa, gospod Agnew, zdaj pa gospod Sikirjeski, ki ima besedo, to pa gospod Klas, izvolite. Moje pitanje je, kje imamo drugi filar? filar? Vprašanje imam za vas, kje naj stoji drugi stebr, drugi stebr, ki zadeva eh, razvoj podeželja? Torej nekaj, kar bi moralo dopolnjevati prvi stebr, ki naj zadeva modernizacijo kmetijstva, predvsem v novih državah članicah, države članice, ki tako zelo potrebujejo posodobitev. V preteklosti neenakosti iz prvega stebra so se eh, odtehtavale s sredstvi, ki so prihajali iz drugega sredstva. Eh, to dejansko je podpiralo modernizacijo in prestrukturiranje kmetijstva v novih državah članicah. To je prva točka. Druga točka, ki jo želim izpostaviti, je, zakaj se bojimo intervencij na um, kmetijskih trgih. Dejansko brez tega kmetijskim trgom bi, bila usojen, bi bil usojen neuspeh. In še zadnja točka. Uh, priporočilo, ki ga je uložila komisija, dejansko želi razviti neko reformo tako, da pravzaprav ne pride do nikakršne spremembe, do nikakršne reforme. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej Eh, zahvala Albertu Desu. Njegova naloga ni preprosta, stvari mora pač nekoliko zbrati in povezati. Eh, vesela sem, da se nekoliko približujemo korak za korakom. Države članice so malo pripravljene na pogajanja in enostavno čakajo. In to je tudi jasno. Eh, mi moramo najprej zagotoviti finančna sredstva, želimo, da ostanejo na dosedanjem nivoju, želimo močan prvi stebar. Eh, mi moramo vedno utemeljevati sredstva za eh, kmetijstvo. Albert S. pa to dobro počne. Mi potrebujemo skupna pravila ki pa morajo biti eh, regionalno prilagojena. To pa je seveda zelo težavna eh, naloga. Mi moramo tudi pogledati, kako danes poteka navskrižna skladnost, kakšni je nadzor. Tu imamo tudi različne prestope v Evropske unije. Tu moramo še enkrat izkoristiti priložnost, da pokažemo, kaj dela kmetijstvo. Mi moramo pokazati, kaj zagotavlja SKP, zdrava živila, zdrava kulturna krajina, zdrave strukture na podeželju in in mi moramo to pač tudi eh, spraviti v povezavo s finančnimi sredstvi. Hvala lepa, gospa Klas, na to pa Vačevoski podpredsednik, izvolite. E, kolega Jacek Włosowicz powiedział przed chwilą. Chwala lipa. Predgovornik je spregovoril o svobodi, bratstvu in uh, enakosti, ampak Seveda imamo že enakost, celo preveč enakosti. Imamo več različnih enakosti. Eno enakost za, ne, za nekatere, za stare države članice in drugo enakost za nove države članice. Imamo Evropo dveh enakosti. Večkrat govorimo o Evropi dveh hitrosti dveh tirnic, ampak nedvomno to velja za skupno kmetijstvo politiko, kjer imamo Evropo dveh enakosti. Torej, ne glede, kaj bomo dosegli s to reformo, moramo postaviti konec tej Evropi dveh enakosti, moramo doseči eno samo Evropo, kjer bomo ravnali z vsemi državami članicami na enakopraven način. To velja za neposredna plačila. Dejansko Ne sme prihajati do razlik pri obravnavi kmetovalcev glede na države, iz katere izhajajo. Moramo preseči te razlike, ki so nepravične. Tukaj govorimo o enakih plačilih in o pravičnih plačilih. Razdelitev sredstev mora biti pravična. To, da in hkrati moramo vse obravnavati na enakopraven način, zato da dosežemo to poštenost, kajti drugače ne bomo imeli nikoli te poštenosti, te pravičnosti. Torej še enkrat želim, da obravnavamo vse na enakopraven način, zato da pridemo do te pravičnosti. Hvala lepa, oproščam se eh, res vsem za to dirko, eh, ki smo jo izvedli. Če Albert se oglaša in hkrati se oproščam tudi predstavnikom komisije, imeli smo kar štiri direktorje, ki so bili danes na vzoči. Stvari smo si zamislili takole, Albert. Ponovno se sestanemo v Strasburu in sicer v ponedeljek 7. marca ob 19. uri. In uh, tamle bomo takoj predali besedo Albertu, ki uh, bo odgovoril na vse pripombe, ki so bile danes izražene. Na to pa bomo uh, seveda imeli možnost, da prisluhnemo tudi predstavnikom komisije, ki ob tisti priložnosti bodo lahko seveda lahko povedali uh, bolj mirno, izrazili mirneje uh, in na bolj izčrpen način uh, svoje mnenje. Teh nekaj minut, ki jih imamo še na voljo, pa uh, bomo izkoristili za. Uh, uh, sestanek koordinatorjev. Albert, imaš besedo. Hvala lepa, predsedujoči. Rad bi izkoristil ta čas, eh, da se zahvalim vsem, ki so se javili k besedi. Meni se ne zdi problematično, ko uh, slišim kritične pripombe. To se mi zdi konstruktivno. In uh, problem imam le, uh, če pomislim na zadnji prispevek, da uh, se mnenja glede pravičnosti razhajajo. Vsak pod pravičnostjo razume nekaj drugega. In prosim, da preberete poročilo z zadnjega sveta za kmetijstvo, tam se mnenja vsaj toliko razhajajo kot naša v parlamentu. No, mi, mi uh, smo danes slišali nekaj stališč, o katerih je treba razpravljati in sestanek v Strasburu bom potem izkoristil za to, da odgovorim na številne vprašanja, ki smo jih slišali danes. Hvala lepa, Albert, hvala lepa vsem. Proščamo se še enkrat eh, predstavnikom eh, komisije. Sestanemo se sebet v Strasburu, kjer bomo nadaljevali to razpravo. Zdaj pa koordinator je bi prosil samo za eno minuto, da sklepimo sklepamo o prvi točki. Okay, okay,